Kolegice in kolegi, pozdravljeni na odboru AFET. V ponedeljek popoldan smo, prva točka, sprejetje dnevnega reda, brez komentarjev, druga točka, sporočila predsednika, nič vam nimam zapovedati, vsaj zaenkrat ne. Zato lahko prejdemo na tretjo točko, priporočilo svetu komisiji in Evropski službi za zunanje delovanje o Libiji. Naš kolega, gospod Panceri, je poročevalec. 173 predlogov sprememb je bilo uloženih. Gospod Panceri je že imel prvo razpravo za poročevalce v senci o predlogu 17 kompromisnih predlogov sprememb. In kar takoj dajem besedo vam, gospod Panceri, zato da boste povedali, kakšno je vaše stališče do kompromisnih predlogov sprememb. Izvolite. Hvala lepa, gospod. Uh, predsednik, se upravičujem za zmudo. Najprej se zahvaljujem sekretarjatu AFED in poročevalcem Osenci za odlično sodelovanje, kaj ti gre za zelo zapleteno zadevo. Libija je kompleksna država in kako ste povedali, smo na podlagi pogajanj dobili 17 kompromisnih predlogov sprememb in ti kompromisi pokrivajo velik del 173 izvirnih predlogov sprememb. In v poročilu smo se posvetili temu, da bi pripravili realistično sliko Libije, ampak eh, poskusili smo pripraviti tudi načrt za to, da bi se rešili zagad Upoštevati smo želeli vse omejitve, vse probleme, vse okoliščine in izkoristiti priložnosti, ki se nam ponujajo. Akcijski načrt OZN je zelo pomemben. Podpreti moramo vlado v Libiji in Vlada mora temeljiti na konsenzu. In kar zadeva predloge sprememb, po našem mnenju bi morali prispevati k rekonstrukciji Libije, potrebujemo pa široko regionalno strategijo. Prav tako opozarjamo na to, da bi se morali vsi akteri tam bolje dogovarjati med seboj paziti je treba, da bi morda kmalo organizirali mednarodno konferenco za Libijo, ne pa, da bi vsak deloval izolirano. Ne želimo si, da bi prišlo do nasilja, to je zelo pomembno za vzpostavljanje humanitarnih procesov v tej državi. Prav tako opozarjamo na to, da moramo krepiti procese, krepiti moramo naprimer beneški proces, civilno družbo in tako naprej. Prav tako imamo edinstveno priložnost, da smo politično legitimni, da kaj spremenimo v tej državi. To je okvir. Poskrbeti moramo za to, da bomo upoštevali želje regionalnih organizacij in etničnih skupin za to, da bomo oblikovali novo in demokratično Libijo. Obsojamo zlorabljanje in nečloveško obravnavo migrantov in beguncev in po našem mnenju bi morali poskrbeti, da bodo kršitelji prišli pred mednarodno kazensko sodišče. Omenjamo notranje razseljene ljudi in zahtevamo tudi, da se stori nekaj za to, da pomagamo ljudem v tej državi, ki so v težavah. V luči vseh teh vidikov menim, da je pred nami zelo pomembno delo. Zdaj bom govoril o morebitnih komentarjih poročevalcev v senci in drugih kolegic in kolegov, prisluhnil bom razpravi in poskusil bom poskrbeti, da bo poročilo temeljilo na kar najširšem soglasju in mislim, da bomo jutri lahko to potem v poročilu sprejeli, eh, na glasovanju sprejeli z veliko večino. Hvala. Hvala lepa. Deset minut imamo časa za to temo. Trenutno želi besedo pet kolegic in kolegov. Štetina, Tanak, Lohbiler, Kuso, Kastaldo, še kdo? Lohbiler. Torej. Hači Džoču. Hači Džoču. Še kdo? Dobro. Sedem govornikov imamo, deset minut že zamujamo, zato smo v manjših matematičnih težavah. Torej, dve minuti vsak poskusite biti čim krajši, lepo prosim, gospod Štetina, izvolite. Uh, hvala lepa za besedo, gospod predsednik. Najprej hvala gospodu Pancerju in drugim kolegicam in kolegom iz drugih političnih skupin, ki sodelujejo v tem procesu. Dolgo se že ukvarjam z Libijo in organiziral sem tudi konferenco v zvezi z razmerami v tej državi. To smo storili zato, da bi bolje razumeli, kaj potrebujemo, zato da bi pomagali državi na poti k stabilnosti in da bi poskrbeli, da bodo naše državljani varni in da bodo varni tudi begunci in migranti. Zaenkrat smo imeli samo eno zasedanje poročevalcev v senci, v duhu kompromisa se je skupina ELE strinjala z vsemi izpogajanimi kompromisnimi predlogi sprememb. Žal nismo imeli veliko časa, da bi govorili o predlaganem glasovalnem seznamu. Želeli smo prositi, da bi glasovanje preložili, ampak dosegli smo sporazum, ki ga lahko podpremo. Hvala še enkrat vsem kolegicam in kolegom. In in želim vam obilo uspeha na jutrišnjem glasovanju. Hvala. Next, Hvala. Čau, Stanek. Uh, you, hvala lepa, gospod predsednik. In hvala lepa, kolega Panceri. Zelo kratek bom. Z poročevalci v Senci sem bil tam, ko smo govorili o kompromisnih predlogih sprememb. Prihajam iz ene od dveh držav, ki sta sodelovali v vojaški intervenciji v Libiji. Mislim, da to ni bil najsvetlejši trenutek na področju zunanje politike Francije in Združenega kraljestva. Libija je destabilizirana, skoraj je že propadla država. V moji skupini smo imeli dolgo razpravo na to temo. Gospod Nard je imel zelo drugačno mnenje, on je sicer iz skupine Alde ampak eh, mislim, da bi morali podpreti uradni akcijski načrt OZN, prav tako bi morali priznati mednarodno priznano vlado, prav tako pa je treba priznati vlogo posebnega predstavnika gospoda Salameja v Libiji. Država je polna izzivov, prav tako je blizu Evropski uniji, z geografskega vidika, problemi so s trgovino ljudi, problemi so z organiziranim kriminalom, z trgovino z drogami, tam je džihadizem in tudi ISIS. Prisotnost ISIS-a se bo prav gotovo povečala v Libiji, zdaj ko so tako blizu poraza v Siriji in v Iraku. Kar nekaj težav je torej v zvezi z stabilizacijo Libije in prav tako imamo izredni skrbniški sklad Evropske unije in akcijski načrt na ravni OZN. Mislim, da moramo storiti vse, kar lahko, da zagotovimo stabilnost, pravno državo in demokracijo v tej državi. To je sicer dolgoročnejša ambicija, ampak poskrbeti moramo, da bo Evropska unija lahko delovala varno, kar zadeva humanitarno pomoč in razvojno pomoč ponovno naselitev notranje razseljenih ljudi. So, težave so globoko na jugu Libije, v Sahelu, veliko je nevarnosti v tej državi. Poročilo je uravnoteženo, mi ga bomo podprli, prav tako bomo podprli kompromisne predloge spremem. Hvala. Hvala, če ostanek. Zeleni so zdaj večji od skupine GUE. Zato ima zdaj gospod Lohbiler besedo. Hvala, gospod predsednik, hvala, gospod Panceri, hvala, da ste vodili pogajanja, hvala, da ste podprli vključitev številnih predlogov sprememb naše skupine v kompromise. Mi smo se posvečali temu, da bi okrepili vlogo žensk in manjšin, zato da bo političen dogovor stabilen in dolgotrajen regionalne akterje smo opozorili, da ne smejo izvajati vojaških posredovanj brez pravne podlage. Dobro je, da v poročilu pozivamo Libijo, da podpiše in ratificira Ženevsko konvencijo o beguncih iz leta 1951. Prav tako je dobro, da pozivamo sprejetje Mednarodnega kazenskega sodišča. Vse to je v kompromisnih predlogih sprememb, ampak naša skupina ne more podpreti tistega niza kompromisnih predlogov sprememb, ki zadevajo migracijsko politiko v Libiji. Naprimer, mi ne bi pozvali k temu, da bi okrepili sodelovanje med NATO-vo operacijo Sea Guardian in operacijo Sofia. Prav tako smo kritični do tega, da bi podprli Libijo v okviru misije SZVP in ne moremo podpreti libijske obalne straže, glede na to, kakšna je realnost, kajti oni niso v skladu z mednarodnimi standardi. Vseeno pa se veselimo tega poročila in glasovali bomo za poročilo na koncu. Gospod Panceri, v nemških medijih sem prebrala, da je general Hafta v Libiji zelo resno bolen če bo to vodilo do spremembe vodstva v libijski vojski, potem je veliko naših predlogov zastarelih, kajti potem se bodo prav gotovo spet začeli boji. Hvala. Hvala. Poročevalec. V senci zaguje gospod Kuzo. Eh, Zelo na kratko, gospod predsedujoči kot je povedal že poročevalec, so določeni aspekti tega priporočila pozitivni, spet drugi ne. Eh, po našem mnenju je ta intervencija v Libiji nekaj, česar ne bi smeli sploh eh, storiti in mislim, da ko se pogovarjamo o nekih novih intervencijah, bi morali najprej poročiti, kaj se dogaja v Libiji. Ehm, Libija je bila včasih um, država z najvišjim standardom, življenjskim standardom v Afriki, zdaj ima enega izmed najnižjih, ima trg sužni. In uh, tam se nekako zdaj organizira tudi Daesh oziroma islamska država v Libiji. Menimo, da bi morali na plenarnem zasedanju imeti široko razpravo v zvezi s tem. Mi lahko podpremo nekatere uh, spremembe pri uh, tem priporočilu, ampak jasno moramo povedati, da se ne strinjamo uh, s tem, da bi podprli naprimer obalno stražo. Mednarodne organizacije, ki rešujejo begunce v Libiji, zdaj, ko ni več pač operacije Mare Nostrum, opozarjajo na to, da z nasiljem beguncem presiljajo, eh, pre, preprečujejo, da bi eh, prišli v Evropo. Pravzaprav obržujejo pirate. pirate. Zato tega eh, priporočila, ker pozdravljamo to balno stražo, ne moramo podpreti. Hvala. Hvala, gospod Castaldo, poročevalec v senci za EFDD. Hvala lepa. Hvala gospodu Pancerju za njegovo delo. S nekaterimi zadevami se lahko strinjamo, imeli smo burno izmenjavo mnen, vsaj v zvezi z določenimi elementi, ampak, eh, kako sem dejal, kar nekaj elementov lahko podpremo. Mislim, da moramo razmisliti o tem, kaj se bo zgodilo po morebitni smrti generala Hafte. General je krhkega zdravja in v sredozemlju bi se lahko pripravljala nova kriza, če se bo kaj zgodilo z njim. Razmisliti moramo o morebitnih scenarijih, kajti to bo prav gotovo negativno vplivalo na že tako ali tako krhke razmere v tej državi. Morda bo umrl, ne vemo, kaj se bo zgodilo z LNA, morda bo prišlo do nadaljne drobitve frakcij, morda bo prišlo do boja za prevlado v okviru vojske, pride lahko do velikih posledic. Torej, morda bo prišlo do težav pri imenovanju naslednika. Vprašanje je, kdo bo dejansko imel oblast v rokah. To bo vplivalo na vse regije v tej državi. Zato moramo poskusiti preprečiti nastanek nove krize na plenarnem zasedanju smo imeli razpravo na to temo in mislim, da bi morali poročilo posodobiti. To bomo prav gotovo morali storiti v prihajajočih dneh ali v prihodnem obdobju. Podpiram usmeritev poročila. Združeni narodi so ključnega pomena tukaj, zato da zagotovimo stabilnost. Prav tako moramo poskrbeti, da bo prišlo do sprave v tej državi, razorožiti je treba državo in poskrbeti moramo, da bomo na koncu koncev imeli dober dogovor. Hvala lepa. To so bili poročevalci v senci, še trije kolegice in kolegi želijo prispevati gospod Bettini, Hadži Giorgio in Schaffhauser. Samo malo. Najprej želim zaključiti. Seznam govornikov, izvolite, gospod Betini. Hvala, samo par besed. Zdi se mi, da je poročilo dobro, je otipljivo in opisuje stanje na terenu in to zelo natančno. To je nekaj dobrega. Zelo pomembno je, da dobimo čim širše soglasje, kajti razmere so zelo zapletene. Poskrbeti moramo, da bo podpora čim večja torej, za to poročilo. Vsa naša priporočila morajo se upadati z drugimi pobudami. Italija je vključena v te procese in poskrbeti moramo, da bomo dobili podporo čim večjega števila akterjev. Vsi ukrepi morajo iti torej z roko v roke. Obstajajo ukrepi, da bi ustavili val migrantov, vemo pa, da Italija krepi odnose z Libijo. Hvala, gospod Betini, gospod Hadži Georgiju. Hvala lepa, gospod predsednik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 poleg tega pa zdaj se zna zgoditi, da bo umrl še general Aftar, ki, vsaj tako kaže, ima pozitivni vpliv na nagajanje v Libiji. Vprašanje imam. Zanima me, kako bomo sploh izvajali ta priporočila, ki jih eh, zdaj obravnavamo. Kakšen bo konkreten rezultat tega? Zanima me če se bo to sploh izvajalo in kako. Mislim, da bi bilo tu mogoče pametno tudi izpostaviti odgovornosti, ki jo imajo določene države članice Evropske unije. Predstavniti teh držav, mislim, da bi bilo prav, da povejo, kakšno je njihovo mnenje v zvezi s temi dogodki. Hvala. Hvala na koncu še gospod Schaffhauser. Monsieur le Président, rapidement. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Zelo na hitro tri komentarje imam. Prvo kot prvo, drža, neka država je zelo preprosto destabilizirati, ponovno zgraditi pa veliko teže. To, kar smo storili v Libiji, je zares zakompliciralo situacijo. Danes vodje ni. Če v Siriji ne bi bilo predsednika Asada, bi bili pravzaprav v Siriji v enaki situaciji kot v Libiji. Isto v Siriji bi bilo težko ponovno izgraditi države, zato ker bi nam manjkali osnovni gradniki države. Eh, drugi komentar. Brez države je posebno nemogoče um, pomagati uh, Libiji pri razvoju. Nevladne organizacije uh, ne morejo tega storiti. Mislim, da bi bilo zanimivo preučiti, kako se vse ta sredstva uporablja, ampak prepričan sem, da se uporabljajo zelo neučinkovito za prebivalstvo in pa civilno družbo. Potem tretji komentar. Če bo general Haftar zares eh, umrl oziroma če se bo vsaj umaknil, ne vem točno, kakšna je situacija tam čeprav sem v kontaktih eh, z njegovim osebjem, torej če se to zgodi, se mi zdi skoraj da nemogoče eh, zagotoviti neko rekonstrukcijo v Libiji. Zelo pesimističen bi bil. Eh, na tega generala lahko računamo. Ne glede na to, kaj pravijo poročila, je on sila, ki bi lahko omogočila rekonstrukcijo, brez njega ne bi šlo. In če njega ne bi bilo več, se res bojim, da bo ta destabilizacija, za katero je odgovoren Zahod, situacija brez izhoda. Hvala. Okay, Hvala, gospod Schaffhauser, gospod Panceri. Želite odgovoriti čim krajše proti? Čisto na kratko. Hvala vsem, ki ste se oglasili danes. Hvala za vaše prispevke. Ni popolnoma jasno, kaj se bo zgodilo z gospodom Hafto. Res je, njegovo zdravje je ogroženo, prestal je operacijo, imel je tumor. Ne vemo, kaj se bo zgodilo. Težko je reči. Ampak. mislim, da lahko ohranimo akcijski načrt in politični dogovor, kakršnega imamo, in preprosto nadaljujemo po stari poti. Poročilo lahko posodobimo, če bo prišlo do sprememb. To drži. In da bi poskrbeli, da bomo vsi lahko sprejeli ta priporočila, mislim, da moramo vključiti svet in komisijo, kajti ta priporočila moramo pripraviti v skladu z tudi SZD. Zato je to zelo pomembno. Hvala. Hvala lepa. Hvala za to kratko razpravo. V Afetu bomo glasovali jutri do povdan na plenarnem zasedanju pa bomo glasovali od 11. do 14. junija. Prav naslednja točka in sicer točka 4, priporočilo svetu komisiji in podpredsednici komisije v zvezi z Čilom. Govorimo o posodobitvi. 96 oziroma 69 predlogov sprememb je bilo uloženih pred rokom 28. februarja. Charles Stanek je poročevalec, predlagal je pet kompromisnih predlogov sprememb. Charles, izvoli. Hvala, gospod predsednik. Z velikim veseljem sem prevzel to poročilo. Čile je država, ki sem jo že obiskal pred dolgimi leti. Takrat so tam vladali temnejši dnevi zdaj pa je Čile demokracija in tudi regionalna sila v Latinski Ameriki. Z veseljem sem bil poročevalec o posodobitvi pridružitvenega sporazuma med EU in Čilom. Dolgo sem že tukaj, prvo poročilo je bilo sprejeto pred skoraj 20 leti, takrat je bil poročevalec gospod Salafranka, zdaj pa je prav lepo videti naslednjo generacijo. Posodobljamo sporazume s Čilom, pa tudi z Mehiko. Afet je obravnaval politične vidike sodelovanja. Zahvaljujem se poročevalcem v senci. Vem, da je kompromisov le malo, pet vsega skupaj, ampak to odraža tudi relativno majhno število predlogov sprememb. Bilo jih je le 69. Za 16 od preostalih 38 glasovancem označil plus ali ničlo. Ostale predloge sprememb sem zavrnil iz različnih razlogov. Na začetku sem želel glasovati za predlog sprememb 19 skupine zelenih, potem pa sem ugotovil, da je tehnično in tudi dejansko napačen, tam je navedeno, da so ZDA največji trgovinski partner Čile, ampak eh, morda proti intuitivno, je največji trgovinski partner te države Kitajska, enako velja tudi za Brazilijo. To se je zgodilo skoraj neopazno, kajti Kitajska je ukrepila svojo vlogo trgovinskega partnerja. Ne vem, ali bodo zeleni omaknili predlog spremembe ali pa bodo razmislili o ustnem predlogu spremembe, zato da zadeve uredijo. Kako sem dejal, Moja priporočila temelijo na tem, da je Čile zrela demokracija in da so stabilna politična sila, da sodelujejo z Evropsko unijo. Zato vsi upamo, da bomo dobili besedilo, ki je čim bolj pozitivno in ki priznava, da so se v tej državi v zadnjih 30 letih zgodile velike spremembe, odkar so spet sprejeli demokracijo po tem, ko je vladala vojska pod generalom Pinošem. Če so bili predlogi sprememb preveč preskriptivni in če so presegali obseg poročila ali če so bili pretirano negativni, sem jih zavrnil. Z veseljem pa bom prisluhnil komentarjem kolegic in kolegov ter poročevalcev v senci v zvezi s tem, kako bi lahko to poročilo še izboljšali. Mislim pa, da bomo glasovali jutri. Hvala. Thank you, Charles. Hvala, Charles Tanak. Zdaj pa govorniki, gospa Zuko in gospod Castaldo želite govoriti. Še kdo drug? Ne, v redu, potem pa gospa Zuko, izvolite. Hvala lepa. Kolegice in kolegi, zelo pomembno je, da posodobimo pridružitveni sporozum med Čilom in EU, kajti s tem bomo izboljšali sektorsko sodelovanje, pa tudi nekatere določbe na področju političnega sodelovanja in varnosti. In s tem bomo še ukrepili odnose med EU in Čilom. Krzljivo poročilo predlagam, da podpremo Predloge gospoda Tenoka za kompromisne predloge sprememb so uravnoteženi in upoštevajo stališča ELS v zvezi z najpomembnejšimi vprašanji. Ko sem bila v Čilu na začetku leta, sem se srečala z članom hrvaške diaspore v tej državi. Diaspora je precej velika in odigrali so pomembno vlogo pri razvoju te države. Zato sem v predlogu spremembe izpostavila pomen sodelovanja z diasporami, zato da spodbujamo naložbe in kulturno sodelovanje med EU in Čilom. Poračevalec je dejal, da smo videli, da je Kitajska trenutno najbolj pomembna v Čilu, zato mislim, da bi te kulturne povezave morali izkoristiti, da ohranimo nekaj evropskega vpliva v tem delu sveta. Hvala. Hvala, Željena Zovko. Gospod Kastaldo, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej se želim zahvaliti poročevalcu Charlesu Tanaku. Odlično je upravi svoje delo. Pridružitveni sporozum z Čilom, Mehiko in Merkosurjem je pomemben. Evropska unija je ključni partner Latinske Amerike v času, ko se ZDA vse bolj umikajo z mednarodnih odrov. Tudi druge države krpijo svojo vlogo, naprimer Kitajska. Omenimo lahko, da je Kitajska zdaj največji trgovinski partner te države. Ko govorimo o Čilu, mislim, da moramo razmisliti o najpomembnejših globalnih izzivih, naprimer migracijski tokovi in podnebne spremembe. Od leta 2009 imamo tudi dialog na področju človekovih pravic. To je zelo pomembno. Kompromisni predlogi sprememb so dobri, še posebej 28. kompromisni predlog, tam spodbojamo Čile, da reši problem Mapuči. To je skupina ljudi, ki govori svoj jezik in njihovo ime pomeni, da so to ljudje zemlje. Tudi njih moramo upoštevati. njihova sveta zemlišča se skruni, vlada v Čilu tam goji naprimer govedo ali vino. Tudi predlog spremembe 31 je zelo pomemben. Tam Čile pozivamo, da spoštuje ustrezne postopke, ko govorimo o uporabi zakonodaje za preprečevanje terorizma. To je zakonodaja, ki sega še v čase Pinoševega režima tako upravičujejo, naprimer, na ključne aretacije ali aktiviste za pravice ljudstva Mapuči. Vodja ljudstva Mapuči je zdaj, naprimer, obsojen na hišni pripor. Zato si želimo, da bi v končnem besedilu naša stran poslala jasno sporočilo, da morajo spoštovati pravice do zemlišč in odpraviti zastarelo zakonodajo. Hvala. Hvala, gospod Castaldo. Želi besedo še kdo? Ne. V redu, čau, stanek. Hvala poročevalcema v senci za spodbudne komentarje. Kolegica iz ELS, tudi jaz sem se srečal z člani hrvaške diaspore, nekateri so zelo, zelo uspešni v svetu posla. Teh povezav ne smemo zanemariti, po vsej Latinski Ameriki lahko najdemo obsežne skupnosti ljudi, ki prihajajo iz Evropske unije in to so zelo pomembni členi za krepitev razumevanja kulture, turizma, družinskih povezav in tako naprej. In prav imate, da ste to izpostavili pravijo Massimo Castaldo, moj prijatelj in kolega. Vem, da je omenil avtohtono prebivalstvo, to so ameriški indijanci Mapuči, največ jih je v tej državi in seveda zelo pomembno je, da jih obravnavajo pošteno, brez diskriminacije, spoštovati je treba njihove pravice. Mislim, da je to v. Uh, prvem kompromisnem predlogu spremembe in to bomo podprli v moji skupini in tudi kot poročevalec to sprejemam. To je to in upam, da bomo jutri poročilo sprejeli z veliko večino. Hvala. Okay, thank you, Charles. The vote is indeed tomorrow morning. Hvala, Charles. Glasovali bomo jutri do povdan. Na plenarnem zasedanju pa bomo glasovali verjetno junija. Smo pri peti točki. Delegacija Evropskega parlamenta je 15. aprila opazovala potek eh, predsedniških eh, volitev v Črnegori. Preden dam besedo gospodu Kastandu, ki je bil vodi naše delegacije, naj povem, da smo imeli marca razpravo z Zoranom Pržinom, ki je namestnik eh, premija in pa ministre za pravosodje. Mi vsi vemo, kako pomembne so bile volitve v Črnegori. Črne gori. Eden izmed izzivov je namreč konsolidacija demokracije. Gospod Kastalda, izjemno zanimivo bo slišati vaše mnenje, potem pa dam besedo seveda tudi ostalim kolegom, ki bo to želeli. Prego. Grazie, presidente, kolegi, sono contentissimo di... Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Eh, z veseljem vam poročam o dogodkih v Črnegori. V skupini za širitev smo to pravzaprav že obravnavali. Mislim, da je bila naša misija, opazovalna misija, izjemno pomembna, ki jasno kaže, kako pomemben je ta postopek, ta proces približevanja ne samo za Črnegoro, ampak tudi za ja, Evropske parlamente. Džukanovič je dobil 53 odstotkov. In a, to je znak a, neke kontinuitete. Politve so bile izjemno pomembne, spoštovali so mednarodne standarde in pa temeljne pravice. A, pomembno je glede tega biti zelo jasen in sicer opozicija je pod vprašanje postavila določene postopke, ampak menimo, da so bile volitve tudi tehnično gledano izjemno dobro izpeljane. Pravzaprav mislim, da se tudi v naših eh, državah lahko od njih eh, eh, nekaj naučimo. Imeli smo opozovalce v Podgorici in tudi v ostalih delih Črne gore in opozovalci so spremljali postopke in ugotovili samo manjše nepravilnosti, razmeroma nedolžne so bile in niso vplivali na končni izid. Parlamentarna skupina je samo govorila o glasovalnih škatlah, za katere so ocenili, da niso dovolj trdne. Menili so, da bi na ta način lahko delali na škodo anonimnosti voljivcev na volitvah. Ampak kljub samo ugotavljamo pač, da je, so predsedniške volitve sicer simbolično gledano izjemno a, pomembne, ampak njihov predsednik ima predvsem simbolično vlogo. Kljub vsemu. Oziroma, zato je, bilo, zato je bila kampanja razmeroma kratka preučili smo številne aspekte in isto kot pri lokalnih volitvah, ki so potekale, oziroma bo, bo, so, je tu prišlo do visoke udelo, udeležbe in ta, te volitve so bile pravzaprav zelo pomemben test. Kot rečeno, tehnično gledano so bile volitve izgledne. Trenutni predsednik je imel sicer neko prednost, zato ker je bil na položaju že prej? Ugotavljamo torej, da ima eh, pač trenutni predsednik eh, neko prednost, ko so izvedene volitve in zaradi tega sistema je morda malce teže imeti nek eh, prvičen sistem. V zvezi s tem smo podali določena priporočila. ki so povezana tudi z volitvami v črnogorski parlament. Takrat je prišlo do bojkota volitev, potem ima še pravilo dveh tretjin, ki velja za parlament. Tretja, tretje priporočilo se nanaša na transparentnost. Eh, samega volilnega aparata. Mislim, da bi to lahko izboljšali z izvajanjem zakonodaje, ki jo že imajo. Lahko bi tudi izboljšali vlogo države in pa volilnih komisij, profesionalnost samega aspekta je nekaj, kar bi morda lahko še izboljšali in pa tudi učinkovitost njihove komisije za boj proti korupciji. Delo volilne komisije ni dobro strukturirano in ni transparentno. Njihovih odločitev se ne objavi na spletu in to je pomankljivost. Na vse te pomankljivosti smo tudi jasno opozorili. In takrat, pač v času državnozborskih volitev, so zaradi tega tudi pozvali k bojkotu. Videli smo tudi, da so predstavniki te komisije, volilne komisije, tudi uh, v javnosti lagali. Skratka, takrat smo ugotovili, da je prišlo do kar nekaj pomagljivosti, ki so se v določeni meri pojavile tudi zdaj. Dejstvo je tudi, da je Koži Rok Markovič vključen v ta proces in menimo, da pač v tako kratkem času kot opozovalci ne moremo dobiti nekega jasnega pregleda na tem, kaj se dogaja. Morali bi imeti tudi možnost, da bi organizirali razprave v zvezi a, s tem vprašanjem. Bojenič iz opozicije je sodeloval pri teh razpravah v določenih televizijskih razpravah pa se odločil, da ne bo sodeloval. Nekatere medijske organizacije so tudi suspendirale določene novinarje, zato ker so jih označile za uh, pristranske. Kar zadeva kandidate, s sedmimi različnimi kandidati smo se pogovorili in poskušali se prepričati, da bo tudi opozicija pravično zastopana v medijih. Nismo bili preveč zadovoljni s potekom teh sestankov, ugotovili smo, da opozicija ni dobila mesta, ki bi ga morala dobiti? Sicer so želeli pač zmagati na volitvah, niso pa imeli uh, nekega pravega političnega programa. Pri tem je bilo pomembno tudi vprašanje Rusije in Srbije. okoli 60 odstotkov državljanov Črne gore se želi pridružiti uh, Evropski uniji, tako da mislim, da lahko še naprej delamo v pravo smer in zadovoljni smo, da je predsednik pozval Džukanoviča, da se odleži plenarnega zasedanja. Ja, to je bilo zelo prebrano z rekordno hitrostjo. Čestitam, se želi kdo oglasiti. Gospod Picula, gospod Tanak. Nihče drug, prav, samo dva govornika, da ni napisala. Ja, najlepša hvala, gospod predsednik. Želel bi samo podpreti to, kar je povedal naš eh, predsednik, gospod Kastalde. Te predsedniške volitve v a, eh, Črni gori smo opazovali, mi kot ekipa, sedem nas je bilo, 2000 opazovalcev pa je prihajalo še iz drugih a, eh, organizacij želeli so spremljati volitve v Črne Gori. Naj ponovim, da so bile to prve velike volitve po državnozborskih volitvah v leta 2016, ki so potekale v zares dramatičnih okoliščinah takrat in se kaže, da so te volitve potekale v nekam veliko bolj mirnem vzdušju, kot, kot je potrdil gospod Kasaldo. Nismo opazili uh, nekakršnih večjih organizacijskih napak eh, na eh, dan volitev, niti ne v kampanji. Ampak kljub pa samo moramo te eh, volitev v Črni Gori primerjati z zadnjimi. Ugotoviti moramo, ali so uradniki v Črni Gori začeli izvajati vsa priporočila, ki smo jih sprejeli po zadnjih volitvah. In v zvezi s tem, naj povem sledeče. In sicer te volitve, vse kaže, ne bodo nekako ustvarile več zaupanja med različnimi političnimi stranke. Prišlo namreč do polarizacije eh, med različnimi političnimi strankami, to je še vedno več kot očitno. Videli bomo torej, kaj se bo zgodilo po lokalnih volitvah, zlasti v Podgorici bo zelo zanimivo, kaj se bo zgodilo. Ampak eh, več kot dve tretjini vseh voljivcev je podprlo kandidate, ki so prozahodni, ki so za Evropsko unijo. Črna Gora vse tako kaže dela v pravo smer, ampak mislim, da je prav, da imamo možnost, da spremljamo kaj eh, se dogaja v Črni gori. Je, in Črna gora je ena izmed teh šestih držav Zahodnega Balkana. Najlepša hvala, Charles Donok. Uh, Najlepša hvala, tudi jaz bi se že želel zahvaliti Fabijanu Kastal za odlično predstavitev. Prebral sem osnutek tega poročila, eh, ki je zelo podoben temu, kar je uh, kolega ravno kar povedal. Sam sem tudi poročevalec, eh, kar zadeva eh, pridružitev Črne Gore v Evropsko unijo. Želel bi čestitati predsedniku Čukanoviču. Ja, sicer je prišlo do manjših nepravilnosti in manjših pritožb, ampak na podlagi vseh eh, poročil, ki sem jih slišal in ki jih je ponovil tudi gospod Kastaldo, pač na podlagi slišenega ugotavljam, da ni prišlo do nekih večjih nepravilnosti v prvih V prvem krogu je zmagal eh, predsednik Džukanovič in moram reči, da sem z izidom tudi zadovoljen. V zadnjih sedmih letih smo poskušali izboljšati pravni okvir za volitve v Črni Gori, vse je delovalo bolje, eh, prišel do reform eh, volivne komisije, dobro izbiro kandidatov so imeli. In kot je povedal gospod eh, Pikola, so voljivci potrdili evropsko usmeritev Črne gore. Tako da se skupaj zari zgodba o uspehu. Želel bi tudi pozdraviti predlog gospoda Kostalda. In sicer, da predsednika Djukanoviča, ki je eden izmed starejših eh, politikov zdaj v eh, Zahodnem Balkanu, da ga povabimo na plenarno zasedanje. Če se prav spominjam zgodovino eh, Jugoslavije, je bil gospod Djukanovič predsednik Črne Gore, ko je bila še v Jugoslaviji, potem je bil tudi premijer kar nekaj časa, tako da bi bilo zelo, zelo zanimivo uh, ga slišati in uh, mu prisluhniti, kaj ima zapovedati. Če bi ga lahko tajani uh, eh, po vam, bi bilo to odlično. To bi pozdravila naša skupina in verjetno tudi nekateri kolegi v tem odboru. Najlepša hvala. Uh, gospod uh, Pikola in pa gospod Zovko sta prikimavala, tako da mislim, da je vaše poznavanje zgodovine zelo dobro. Zanima me, če ima še kdo kak komentar pri tej temi. Če ne, potem najlepše hvala Fabijanu Kastaldo, hvala za poročanje o tej opazovalni misiji. Poskušamo nadoknaditi izgubljeni čas, 15 minut nam je že uspelo nadoknaditi, smo pri šesti točki. So naši gosti že tu, prihajajo.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 Smo pri šesti točki. Razprava o nedavnih incidentih v izključni ekonomski coni v Republiki Cipr. Zlasti bo, se bomo pogovarjali o um, turški blokadi uh, eh, ladi, ki imajo licenco za vrtanje v tej uh, ekonomski coni. Pridružil se nam je ciprski stalni uh, predstavnik uh, pri Evropski Uniji, ki je pogosti gost. Najlepša hvala za odeležbo tudi Angelini Weishoff, ki je namestnica direktorja v službi za zunanje delovanje. Najlepša hvala, ker ste se nam pridružili. Komisija je prejšnji teden objavila tudi letno poročilo o napredku o Turčiji in zelo kritično spremlja situacijo v Turčiji. Poleg te interne situacije, ki je zaskrbljujoča, je Turčija vse bolj agresivna, tudi kar zadeva a, sosede, tudi države članice Evropske unije. V zvezi s tem smo imeli v Strasburu prejšnji teden razpravo o dveh grških vojakih, ki sta trenutno pridržana v Turčiji. Danes bomo obravnavali udor Turčije v izključno gospodarsko cono. Cipra, Bom na kratko omenil, kaj se je zgodilo. V prejšnji februar so turške ladje a, blokirale a, ladjo, s katero operira italijanske podjetje Eni in na ta način preprečili, da ta ladja doseže svojo lokacijo. To je bil samo uh, zadnji izmed serije dogodkov, incidentov. Turčija je blokirala to vrstne aktivnosti v preteklosti že. Evropska unija in zlasti Evropski parlament eh, so jasni, jasno obsedili eh, te turške dejavnosti v eh, izključni ekonomski coni Republike Cipr. Novembra 2014 je parlament že sprejel resolucijo v zvezi s tem in tam smo pozvali, da Turčija deluje skladno z mednarodno zakonodajo in naj neha s temi provokativnimi incidenti v izključni ekonomski coni Republike Cipr. Prav, zdaj pa predlagam, da damo besedo najprej vele poslanika Omilijo, če se strinjaš, Angelina, potem pa bomo dali besedo še tebe. Thank you, chair, and thank you for the warm... Najlepša hvala, gospod predsedevči, najlepša hvala tudi za to toplo dobrodošljico, hvala tudi za uvodne izjave in najlepša hvala za organizacijo te razprave danes. Veliko veselje mi je, da danes eh, delim ta panel z vami in s eh, gospod Ajkost. Spoštovane poslanke in poslance, spoštovani gostje, mislim, da nišče ne bo zares presenečen, če rečem, da bi bil veliko bolj zadovoljen, če bi se danes v svojem govoru lahko osredotočil na sodelovanje in na možnosti oblikovanja sinergij v vzhodnem sredozemlju, ne pa na te nove incidente v izključni ekonomski coni Republike Cipr. Politika Cipra je namreč vse skozi temeljila na tem, da spodbujamo regionalno sodelovanje in da poskušamo vzpostaviti eh, tesno sodelovanje z vsemi sosedami. Eh, Predvsem pa sem, smo prepričani, da, so, da je sodelovanje pa sinergije, ker zadeva izkoriščenje naravnih verov v sredozemlju, nekaj, kar lahko eh, izboljša odnose držav v tej regiji in na ta način tudi zagotovi mir. Zato je naša država tudi začela izvajati tako bilateralne kot multilateralne inicijative s sosednjimi državami, naprimer z Libanonom, Izraelom, eh, Grčijo, Libijo in tako naprej. Naš cilj je posem v skladu tudi strategijo Evropske unije, v kateri je bilo potrejeno, da je vzhodno sredozemlje tudi strateška prioriteta. Naš cilj je, da prispevamo k eh, varni oskrbi energije Evro, v Evropski uniji. Cipr mora biti pač nasljiv partner za države v, regije in, v regiji in pa za a, podjetja, ki delujejo tu. V vzhodnem sredozemlju smo odkrili nahajališča fosilnih goriv in to zna biti gonilna sila a, blaginje v tej regiji. Na podlagi mednarodne zakonodaje in a, konvencije Združenih narodov o zakonodaji za morje, se je Cipr razglasil to izključno ekonomsko cono. Prav tako je od takrat eh, podpisal izključne sporazume z Egiptom, Libanonom in Izraelom. Cipr tu nima neke skrite agende, poskušamo spodbujati pozitivno agendo sodelovanja na političnem in gospodarskem področju z vsemi sosedami. To je format sodelovanja, ki je odprt za vse regije oziroma za vse države iz te regije, ki želijo sodelovati na podlagi nekega vzajemnega spoštovanja, na podlagi eh, spoštovanja mednarodnega prava in na podlagi spoštovanja soverenih pravic držav. Cipr ima odlične odnose z vsemi sosedami, z eno izjemo. Ampak eh, zato ni odgovoren Cipr, to ni bila naša izbira. Turčija želi zlasti delovati v svojem interesu v tej regiji. Sicer želi eh, kontrolirati vse, vse nahajališče fosilnih goril v, v vzhodnem uh, sredozemlju. Turčija uh, se obnaša tako, da ogroža pravzaprav ta kr, to krko situacijo v tej regiji in mislim, da je to treba nasloviti kot jasno kršitev suverenih prvic držav članic in s tem tudi uh, to postane vprašanje Evropske unije, ki je politično in finančno že uložila ogromno v a, to regijo. Evropska unija je uložila pred nedavnim 34,5 milijona evrov za tehnične študije glede plinovoda, ki bo iz eh, vzhodnega sredozemlja preko Cipra, Italije in Grče pripeljal plin do Evropske unije oziroma do Evrope. In eh, turška, eh, turška dejanja so tudi neskladna z njihovim statusom kot države kandidatka. In tudi ne spoštujejo konec koncev ključnih načel Evropske unije, naprimer dobrih sosedskih odnosov in pa mirno reševanje sporov. To je tudi neskladno z deklaracijami sveta, ki so bile sprejete eh, de decembra leta 2005 in a, eh, neskladno je to tudi s pogajalskim okvirom. To je dokument, ki vsebuje vsa, vse, vsa pravila igre, glede katerih se je Turčija strinjala in ki je predpogoj za normalizacijo odnosov med Turčijo in vsemi državami članicami, vključno s Ciprom. Ampak Turčija se je raje odločila za to, da v Cipru um, nastopa zelo agresivno kljub uh, pozivom Evropske unije. 28. marca je Turški nacionalni varnostni svet jasno povedal, da bo Ankara še naprej branila svoje interese v Egejskem morju in v izključni ekonomski coni Republike Cipr. Zdaj pa naj pokomentira še ta nedavni incident. 9. februarja leta 2018 so turške bojne ladje z silo preprečili dostop do energetske oziroma do a, italijanske platforme podjetja Eni, ki je načrtovala raziskovalne operacije v tem območju. Ta platforma je morala 15 natičnih mil prednje dosegla lokacijo v tretjem bloku izključne, izključne ekonomske cone Cipr se ustaviti. Načrte je podjetje NEI izvajalo skladno z dovoljenjem, ki ga je izdal Cipr. To platformo so potem zaustavili Turki, zato ker so in jim povedali, da je to območje rezerviralo za vojaške vaje živo municijo. Kljub temu, da je Cipr jasno napovedal e, prispeti tega plovila, jasno je, da je Turčija si to območje namerno rezervirala zato, da bi preprečila, da Cipr izvaja svoje suverene pravice. A, 23. februarja 2018, po, uh, eh, 13, po 13 dnevih, je eh, ta italijanska platforma še enkrat poskušala eh, doseči svojo lokacijo, ampak spet so jo blokirale turške bojne ladje. Ta incident predstavlja jasno eskalacijo turških dejavnosti, vojnih dejavnosti v vzhodnem sredozemlju, pogosto ima vojaške uh, vaje v uh, izključni ekonomski coni Republike Cipra. Jasno je, da Turčija želi s eh, temi posegi ustvariti negativno ozračje za podjetja, ki posem legitimno poslujejo v izključni ekonomski coni Republike Cipr in na ta način želi preprečiti sodelovanje med temi podjetji in a, eh, vlado Cipro. Mednarodna skupnost priznava, da Cipr ima pravice v izključni ekonomski coni. Eh, to lahko vidimo v številnih resolucijah, tudi ta parlament je sprejel podobne eh, resolucije in tudi večja naftna podjetja so dobili licence za eh, izvajanje raziskovalnih aktivnosti v a, eh, tem območju. Cipr je pripričan, da ima pravice v tem območju, ampak če ima Turčija tudi svoje zahteve, ni prav, da jih uveljavlja silo. Uveljavljati bi jih morala na miren način. Kot je to zapisano tudi v 33. členu listine Združenih narodov. Turška vlada oziroma ciperska vlada je, bil, je vedno delovala zmerno, poskušali smo izvajati svoje suverene pravice in poskušali biti kar se da odgovoren partner v vzhodnem sredozemlju. Poskušali smo se izogniti neke eskalaciji situacije v vzhodnem sredozemlju. Evropski parlament in pa vse ostale večje inštitucije, svet, Evropski svet in pa komisija, so vsi pač jasno podprle suverene pravice Cipra in to večkrat. Naj na kratko vas spomnem tudi na rezolucijo parlamenta in sicer ukrepi Turčije, s katerimi eh, se ustvarjajo napetosti v izključni ekonomski coni Cipra iz novembra leta 2015. Eh, Prav tako je parlament sprejet tudi Eh, številna druga poročila v zvezi s Turčijo. Prav tako nam vas spomnim na nedavne sklepe sveta in pa na sklepe komisije, ki so uh, eh, izprejeli v okviru eh, poročila o napredku za Turčijo. Vsi, vse inštitucije Evropske unije se strinjajo, da Turčija s svojimi ukrepi krši suverene pravice Cipra in da krši mednarodno pravo Turčijo pa so inštitucije pozvale, naj se vzdrži tega, naj krši suverene pravice Cipra in povedali so, kako pač pomembno je, da se suverenih eh, pravic Republike Cipra ne krši v izključni ekonomski coni Republike Cipra. Evropski svet je 23. marca sprejel tudi sklepe, kjer izpostavljajo, da so posem solidarni s Ciprom in močno obsojajo nezakonite ukrepe Turčije v vzhodnem sredozemlju. Pozivajo a, Turčijo naj preneha s temi ukrepi in a, ponavlja, da ima Cipr suverene pravice za raziskovanje v a, izključni ekonomski coni. Prav tako Turčijo pozivajo ne pošteva mednarodno pravo in poskuša spostaviti dobre sosedske odnose in da normalizira odnose z vsemi državami članicami Evropske unije, vključno z Republiko eh, Cipr. To so potem eh, predsedniku Erdogana tudi jasno povedali na sestanku v Varni. Ampak Turčija še vedno zagotavlja, še vedno eh, zagovarja stališča, da otoki ne smejo imeti izključne ekonomske cone, ampak samo teritorijalne vode. Zato Turčija še vedno trdi, da je del izključne ekonomske cone eh, Cipra eh, pravzaprav njihov in eh, po svoje tolmači mednarodno pravo Turčija tudi ne priznava sporazume, ki smo jih sosedi eh, sklenili glede izključene ekonomske cone. Predsednik Cipra je zauzel zelo jasno stališče v zvezi s tem, jasno je povedal, da bodo tudi turški prebivalci eh, Cipra imeli veliko koristi eh, pri izkoriščanju fosilnih goril v tem delu sredozemlja. Prav tako je bilo dogovorjeno, da bo zvezdna vlada upravljala s temi naravnimi veri in zvezdna zakonodaja bo edini okvir za upravljanje in za dodeljovanje prihodkov, ki jih bomo dobili z upravljanjem naravnih verov. Prav tako smo se dogovorili, da bodo prihodki za turško skupnost na Cipru nesorazmerno visoki, vse dokler um, njihov BDP na prebivalca ne doseže 85 odstotkov uh, v primerjavi z uh, drugimi državljani Cipra. Skratka, predsednik, naj na koncu povem, da se vsi poskušamo, da vsi poskušamo prizadevati, da se vsi prizadevamo za neko naturalizacijo, eh, naturalizacijo situacije. Želimo, da bi ti naravni veri postali neke vrste katalizator za ustvarjanje blaginje v tej regiji. Najlepša hvala za to priložnost in hvala za vašo pozornost. Hvala lepa. Besedo dobi Angelina Eichhorst. Izvolite. Najlepša hvala. Spoštovani poslanci, gospod veleposlanik, zaključili ste s pozitivnim komentarjem in najbolje je, da kolikor se le da, ostanemo pozitivni v tej razpravi glede dobrih priložnosti za sodelovanje v vzhodnjem sredozemlju. Kot je povedal gospod predsednik in tudi veleposlanik, so ti nedavni dogodki privedli do kar precejšnjih odzivov na mednarodni ravni. Tako strani sveta, parlamenta, tudi gospa Morgerini je bila zelo jasna pri svojem odzivu v celoti smo solidarni z Ciprom in že večkrat smo pozvali Turčijo ne, prek, ne zaključi svoje delovanje v vzhodnem sredozemlju in omogoča Cipru, da izkorišča svoje naravne surovine v skladu z mednarodno in evropsko zakonodajo. To je torej mnenje vseh evropskih inštitucij in to se tudi ne bo spremenilo. Kot je povedal veleposlanik, smo to povedali tudi predsedniku Erdohanu v Varni. Na ravni različnih služb komisije smo o tem govorili že večkrat in smo to tudi sporočili našim partnerjem v Turčiji. Turčija je eh, država kandidatka in v poročilu Evropske komisije, ki ga je omenil predsedujoči, se je Turčija kot kandidatka zavezala k temu, da bo spoštovala vladavino prava, dobre sosedske odnose in da bo normalizirala odnose z vsemi državami članicami Evropske unije, vključno z Republiko Cipr. Visoka predstavnica Morgarinjeva je že večkrat izpostavila prav to in to povedala tudi Turčiji. Del dobrih sos sosedskih odnosov uh, je element, ki jih mora nu Turčija nujno spoštovati kot država kandidatka. Prav zato bi lahko samo še enkrat ponovila ta poziv, da naj Turčija prekine z nadaljnimi ukrepi v izključni ekonomski coni Republike Cipr. Namreč to lahko škodi dobrim sosedskim odnosom in posledično tudi odnosom med Evropsko unijo in Turčijo, pa tudi regionalno stabilnost in varnost. Ključno je, da najdemo dobro pot naprej. Najti moramo rešitev, ki bo eh, pomagala. Mislim, da se veleposlanik tukaj strinja, namreč eh, vse nas uspodbuja to, da so se voditelji Cipra srečali na neformalni večeri prejšnji teden, želijo nadaljevati za pogovori in upamo, da se bo to razvilo v pozitivni smeri veliko koristi bo prineslo to, če bomo našli nekakšno rešitev, seveda v okrilju Združenih narodov. Bo pa zato potrebnega še veliko dela, da bomo dosegli pozitiven zaključek. Mi smo pripravljeni na konstruktivno sodelovanje, namreč to je v skupnem interesu vseh nas. Najlepša hvala. Hvala lepa, Angelina Eichhorst. Prisluhnili smo torej obima gostoma, sedaj pa bi dal besedo kolegom. Veliko kolegov je danes eh, prisotnih iz Cipra. Najprej bi rad pregovoril gospod Papadakis, potem gospod Navrikis, gospod Johravlos, gospod Tenok, gospod Ali Đorđev in gospod Silikiotis pa še gospod Kastador za konec, ali sem koga spre, eh, pozabil. Ok, so that's one, two, three. Osem kolegov želi spregovoriti, vsak dobi dve minuti. Najprej bom dal besedo gospodu Papadaki, so izvolite. Trija simandiga simija. Dobrodo nekaj nekaj ne medis. Hvala tri pomembne zadeve bi želel omeniti. Prvo kot prvo, kakšno stališče ima Evropska unija glede Turčije. Mislim, da je treba spremeniti držo Evropske unije, če želimo karkoli doseči. V teh zadnjih letih um, smo nekako poskušali popuščati Turčijo, zato da bi, jo, zato da bi se zbližali in da bi odpirali poglavja in tako naprej. Turčija pa postaja vedno bolj agresivna. Tako da mislim, da je prišel trenutek, da se začnemo pogovarjati o uh, sankcijah in drugih ukrepih za Turčijo. Podobno, kot smo to sprejeli za Rusijo. To je trenutno edini način, kako podpreti demokratične sile v Turčiji. V podobno smer moramo iti tudi tu, skratka. To, da smo prema, premehki s Turčijo, nas ne bo pripeljalo nikamor. Kar zadeva kršitve izključne ekonomske cone Cipra. To je pa pravzaprav tudi da so pravzaprav tudi kršitve pravice Evropske unije in mislim, da to bo korenito vplivalo tudi na evropsko energetsko politiko. In mislim, da moramo nekati samo želeti zadeve. Pogosto tudi v teh dvoranah nimamo prave predstave o tem, kaj se dogaja. Turčija še naprej ustraja pri tem, da ima na Cipru svojo vojsko, ki jo pravzaprav okupira. Kako bomo sploh kaj dosegli glede na to? Hvala lepa. Gospa Teohaudos, izvolite. Aristopro, Edre. Όπως μας είπε επίσης προάλλες η κυρία Μαγκερίνη δια του Ek prosobu di sa. Hvala. Gospa Mogrini je pač preko svojih predstavnikov v Strasburgu povedala, pač, da je Turčija pomembna sila v tej regiji in pomemben evropski zaveznik. Ampak tudi ta grožnja, ki jo Turčija predstavlja za Cipr, je zelo pomembna In tudi, če bi rešili eh, to situacijo na Cipru, s tem ne bi rešili vseh eh, težav, ki jih imamo trenutno na relaciji do eh, Turčije. Turčija še naprej provocira od Trahije in vse do uh, juga sredozemlja, pravzaprav. ima močno vojsko. Danes je že bila omenjena ta situacija, ki so blokirali platformo podjetja Eni. In par tednov po pogajanjih v Kran Montani so na otok pripeljali še več streljiva in še več vojaških sredstev, ki so jih potem razporedili v okolici Nikozije. Zdaj ne vem, kdo bi temu lahko uh, rekel oziroma kdo bi to lahko opisal kot neko politiko za reševanje sporov. Volitve 24. junija so bile takšne, da zdaj poskušajo nekako uh, ponovno zgraditi Otomansko cesarstvo, podobno kot eh, Mubarak in eh, ostali politiki podobnega kova. Is... Hvala lepa. Gospod Hadži Đorđo, izvolite. Hvala lepa, brodre. Kada hinna bodi je nikodresto bo se disizija dogi prijako, sajhome... Mm, najlepša hvala. Mm, najprej naj izpostavim to, da bomo imeli priložnost, da, da, svoja, na, da svoja mnenja omenimo tudi, ko bomo obravnavali poročilo kot tako. Zdaj pa govorimo samo o, tej, o teh kršitvah izključne ekonomske cone v Cipru. Pač tokrat je prišlo do konkretnega incidenta, sicer blokirali so platformo Enija. Tu govorimo o južni obali Cipra, v južni coni, In Turčija ne more imeti nikakršnih uh, ozemeljskih teženj v tej coni. To je nemogoče. Če bi razrešili ciperski konflikt, mislim, da bi bilo to pozitivno za celoten otok. Obe skupnosti na Cipru se strinjata, da bi bilo izkoriščanje eh, teh naravnih verov urejeno zvezno zakonodajo in da bi vse prihodke pravično razdelili med obe skupnosti. Turško-ciprska skupnost je zdaj nekako nakazala, da ni več tako zainteresirana, da bi to situacijo razrešili. In še nekaj naj ne dodam na koncu. Evropska unija je jasno obsodila kršitve izključne ekonomske cone Republike Cipr. Ampak ta ista Evropska unija je bila potem veliko bolj zmerna na pogajanjih v Švici. Ampak več o tem kasneje. Hvala. Hvala lepa, gospod Kastaldo. Izvolite, dve minuti imate največ. Najlepša hvala, gospod predsednik. Torej, pogosto govorimo o Turčiji na različnih plenarnih zasedanjih, pa imamo le redko kaj pozitivnega zapovedati. povedati. Mislim, da to jasno kaže na dejstvo, da trenutno stanje ni dobro. Današnja razprava govori o upravljanju izklju, izključne ekonomske cone Republike Cipr. V njihovih teritorijalnih vodah imajo oni vso pravico upravljati lastne sorovine in naravne vire. Ampak teh pravic Turčija ne spoštuje. Cipr Eh, torej severni Cipr pogosto kritizira uporabe naravnih virov v teh teritorijalnih vodah in eh, mislim, da imamo sedaj odlično priložnost za to, da zunanji akteri tukaj posredujejo in izboljšajo situacijo. Turške bojne ladje so blokirale to italijansko plovilo, In to je samo eden izmed mnogih načinov, kako Turčija ne spoštuje evropskega zakonika in eh, kako izvaja grožnje na eh, ciprske, na ciprska plovila. Nekatera izmed teh dejanj bi lahko razumeli celo kot uh, vojno dejanje. Prav zato potrebujemo strožje besedilo tukaj. Erdoganova vlada tukaj vedno znova želi storiti korak naprej in je pri tem zelo agresivna. Resnično mislim, da uh, moramo tukaj dobro razmisliti, zakaj bi odpirali nova poglavja za pristopna pogajanja, če pa ni bilo napredka pri tistih, ki so odprta. Turčija mora razmisliti o svoji poziciji. Mi pa ne smemo popuščati samo zaradi sporazuma glede migracij. Po našem mnenju Turčija v svoji trenutni obliki ne sme biti niti upoštevana kot eh, država kandidatka. Ponovno moramo razmisliti o tem, kako so oblikovani naši dvostranski odnosi z Turčijo. Namreč trenutno nam eh, ne uspeva preveč dobro. Hvala. Gospod Epipedijev, si izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. No, jasno je, da so govorniki, ki so govorili pred menoj, že v veliki meri pokrili različne aspekte te teme. Turčija krši mednarodno pravo, to je jasno. Hkrati pa provocira tako Cipr, Grčijo in Evropsko unijo. Turčija zaradi tega mislim, da je nekako izgubila to evropsko perspektivo in mi smo prvi tisti, ki moramo to jasno povedati. Mislim, da nima smisla nadaljevati pogajanje s Turčijo, če Turčija okupira del Republike Cipra in Cipru ne omogoča uh, oziroma mu, mu onemogoča izvajanje suverenih pravic. Hkrati pa z različnimi incidenti pravzaprav provocira Evropska unija. Tako da, če želimo doseči kakršen koli napredek, bi morali zamrzniti, zamrzniti pogajanja s Turčijo in jim jasno povedati, da nimajo mesta v Evropski uniji. Moramo najti neko drugo obliko sodelovanja s Turčijo. Potem pa morda na nek srednji rok odmrzniti pogajanja. Izogniti pa bi se morali temu, da še naprej tu ponavljamo neke prazne besede. Hvala. Thank you, Mr. Epidemiolog. Hvala lepa, gospod Epideus. Za konec še gospod Navrides. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. Jaz od in digi mu parembasi, avstira sto tema, prostokontas na paru sinkekrimenes. Najlepša hvala. V svojem govoru bom izpostavil par vprašanj. In bi prosil za odgovore. Prvo kot prvo, napovem, da se ne strinjam z, z optimizmom uh, gospoda veleposlanika in naše gostje. Strinjam pa se z vsem ostalim, kar sta povedala. In za oba imam sledeče vprašanje. Nas podpirajo vse evropske inštitucije. Vsi podpirajo stališča Cipra. Tudi Rusija, združene države, skratka več podpore ne moremo dobiti. Zanima pa me, kaj bo naš naslednji korak nam še ena resolucija, kaj drugega in to je vprašanje pravzaprav za oba, tako za komisijo kot za, tako za, komisijo, kot za ciprsko vlado. Še eno vprašanje imam. Glede na to, da smo vsi mnenja, da Turčija krši mednarodno pravo in s tem tudi škodi evropski energetski politiki. In glede na to, Me zanima, če Evropska unija obstaja samo zato, da bi reševala preproste države, ne pa težjih. Zakaj v eni situaciji sprejemamo sankcije, v primeru Turčije pa o sankcijah niti ne govorimo? Tannock, hvala lepa, Charles Tenok, izvolite. Najlepša hvala in eh, lep pozdrav gospodu veleposlaniku. Jaz sem dolgoletni prijatelj Cipra, kjer je tudi velika skupnost Britancev, ki tam živijo in zato sem bil zelo vesel, kot sem slišal, da so v, teritorial, v teritorijalnih vodah Cipra odkrili plin. Še posebej, ehm, ker bo pri tem projektu sodelovala tudi druge države v vzhodnem Mediteranu, naprimer Izrael. Cipr bo za temi rezervami dobil dodatne surovine, kar bo pomagalo njihovi nacionalni stabilnosti, gospodarski stabilnosti in tako naprej. Predsednik vlade se je odločil, da bo te naravne surovine delil z prebivalci severnega Cipra, ko se bo otok ponovno združil. Upam, da se bodo pogajanja začela oziroma nadaljevala čim prej. Prav zato seveda obsojam napade na italijanska plovila v izključni ekonomski coni Republike Cipr. Dostop do italijanske platforme za vrtanje je izjemno pomemben. To obnašanje Turčije v zadnjih letih, ne glede na to, ali gre za masovne aretacije, podpornikov Gulena ali gre za nakup eh, sirskih, sirskega, eh, ruskega orožja ali za posredovanje tukaj v Cipru. To so vse velike napake Turčije. Gre za agresivno obnašanje in po mojem mnenju, kot so povedali že drugi, Turčija nima več eh, pravice, da bi se pogajala pri pridružitvenih pogajanjih. Sam se zahvaljujem inštitucijam Evropske unije, da so zauzele zelo jasno stališče do teh napadov Turčije glede suverenosti Cipra, ki ima vso pravico izkoriščati naravne vire v vzhodnem sredozemlju. Najlepša hvala in storili bomo vse, kar je v naši moči, da pomagamo Cipru. Hvala. Sedaj pa še gospod Silikiotis. Eh, hvala, gospod predsednik. Želel bi ponoviti to, kar je povedal gospod veleposlanik in ostali. Eh, Turčija je pravzaprav piratska država, ki krši mednarodno zakonodajo in je evropskemu podjetju Eni preprečilo, da bi izvajala svoje dejavnosti, za katero je imela licenco, na odprtem morju se je to zgodilo. te uh, rezerve naravnih virov bi bile zelo pozitivne za celoten otok. Turška dejanja so obsodili skoraj da vsi, ampak to jih ne zaustavi. Zato je treba sprejeti bolj odločne ukrepe. prvo kot prvo bi se moralo, oziroma se moramo zavedati, da eh, so se politične, da so se politični vodje tako eh, obeh delov Cipra dogovorila glede upravljanja ciprskih eh, naravnih verov. In tudi Združeni narodi so na to upozorili že septembra. Tako da prvo kot prvo je treba sprejeti odločne ukrepe glede Turčije. Prav tako pa je treba zopet eh, obnoviti dialog med eh, obema skupnostima na toku. Te naravni veri bi znali postati katalizator, ki bi hitreje eh, rešil problem na Cipru, ampak če jih ne bomo dobro upravljali, bi znali ti naravni veri povzročiti dodatne razdore. Hvala. Najlepša hvala, spoštovani kolegi. Slišali smo veliko vprašanj. Večino jih je bilo naslovljenih na Angelino. Najprej bom torej predal besedo njej za pet minut, potem pa še veleposlanik Emilijo za dodatnih pet minut. Izvolite. Najlepša hvala, zahvaljujem se vsem poslancem za ta vprašanja in komentarje. Nekaj bi povedala. Politično gledano je bilo izjemno pomembno to, da so vse inštitucije poslale enako sporočilo solidarnosti z Ciprom. Torej, da podpiramo ciprsko stališče v tem primeru. In to se ne bo spremenilo. To sporočilo smo mi zelo jasno posredovali vsem našim partnerjem v Turčiji in to bomo storili tudi v prihodnje. Drugi Pomembni element pa je naslednji. Če si ogledamo širše odnose med Evropsko unijo in Turčijo, kot je povedal gospod Tenok, ne gre za en dogodek, gre, gre za veliko različnih elementov v odnosih med Evropsko unijo in Turčijo. In z ozirom na to lahko povem, da smo za takšno razpravo eh, začenjali že pred dolgo časa in to na različnih ravneh v Evropskem parlamentu, v komisiji, v svetu, na ravni ministrov in tako naprej. Turčija je država kandidatka, je strateška partnerica Evropske unije in prav zato bomo nadaljevali pogovore z njimi pri vseh dosjejih, kot smo to počeli v preteklosti. Najti želimo rešitve za probleme, ki, s katerimi se trenutno srečujemo. Dokler bo Turčija ostala država kandidatka, mora spoštovati pravila, ki veljajo za države kandidatke in to bomo od nje tudi pričakovali. Glede tega se strinjajo v vseh inštitucijah na vseh ravnih. Razumem, da bi nekateri poslanci želeli, da storijo inštitucije še korak naprej. Kot rečeno, smo za to razpravo začeli na različnih ravneh in sedaj razumemo, kakšna je situacija s Turčijo v tem trenutku. Zelo jasni moramo biti, kakšno je naše stališče. Vprašali ste, zakaj nismo bili bolj jasni, kar se tiče pogovorov o transmontani. Tam je bila mm, gospa Mogherini in gospod Juncker in te pogovore so vodili združeni narodi. Mi smo želeli uspodbuditi eh, proces. Ogledala sem si medijsko sporočilo obeh predsednikov Socialdesa in Nakinđija in oba sta zelo jasno povedala to, da eh, sta vzpostavila obstoječi sporozum in sta pripravljena na nadaljne pogovore. To je vsekakor spodbudno. Le preko tega postopka lahko poskušamo razrešiti odprta vprašanja. omenila sem predsednika Anastasijancita in voditelja sever, prebivalcev severnega Cipra, to je gospod Kinči. Can you use a micro, dear colleague? Sorry, sir. We don't have... Se opravičujem. V, na Cipru nimamo dveh predsednikov. Imamo predsednika republike Cipr in vodjo ljudi, ki živijo v okupiranem delu Cipra. Ne vemo, ali gre tukaj eh, za eh, ljudi, ki prebivajo tam, ali pa gre za eh, naseljence iz celinske Turčije. Torej, na tem sestanku sta oba voditelja povedala, da bosta spoštovala obstoječe dogovore in da sta pripravljena na nadaljne pogovore in sporazume. Mi vzpodbujamo ta postopek in upamo na pozitivne rezultate. Najlepša hvala. You, hvala lepa, Angelina Eichhorst. Sedaj pa še gospod veleposlanik, izvolite. Πρώτα θα ήθελα να διευκρινίσω ότι δεν εξέφρασα ούτε αισιοδοξία ούτε απεσιοδοξία. Να λείψα χαλά. Ζεμπεσίδω. Naj povem, da nisem bil ne optimističen, ne pesimističen. Povedal sem samo to, da je pač treba ugotoviti, da bi znali, da bi znali te naravne veri imeti neko vlogo katalizatorja pri reševanju ciperskih sporov. Pa še nekaj bi želel izpostaviti. Sicer vlada ni zadovoljna, z opisom komisije glede tega, kaj se je zgodilo v Kran Montani v Švici. Komisija bi po našem mnenju morala bolj natančno opisati, kaj se je zgodilo. In bolj eksplicitno povedali, kakšno vlogo ima Turčija pri teh incidentov. Eh, To velja za okupacijsko vojsko, glede garancij velja isto. In zaradi vsega tega so pa pogajanja tudi propadla. Je pa ciperska vlada zelo zadovoljna s pričo podpore, ki smo jo dobili strani Evropskega sveta. in ne izključujemo tudi možnosti dodatnih ukrepov glede na situacijo. Hvala. Ok, thank you. Prav, najlepša hvala. Hvala Anželini Eichhorst in uh, veleposlaniku Emiliju. Hvala tudi vsem poslancem, ki so sodelovali v tej razpravi. Če ni drugih komentarjev, nadaljujemo z naslednjo točko na dnevnem redu lep dan, vam želim še naprej. Skupna obravnava točk 7 in 8 je naslednja in sicer gre za sporozum o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in Irakom. 17. januarja 2013 je parlament podal potrditev glede sprejetja sporozuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in Irakom. Potem pa je prišlo do sodbe glede enakega sporozuma za Filipini, ker se je tam spremenila pravna podlaga, moramo ponovno potrditi ta sporozum. Vse skupaj je zelo zapleteno, zato bi besedo kar tako je dal poročevalki gospi Saifi. Izvolite. Merci, uh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Kot so že sami povedali, se je zgodila sprememba glede pravne osnove. Zato je treba še enkrat potrditi ta sporozum o partnerstvu med Evropsko unijo in Irakom. Imamo priložnost tudi, da še enkrat povemo, kakšne so naše prioritete glede krepitve sodelovanja med Evropsko unijo in Irakom. Eh, priprava in objave strategije sodelovanja z Irakom januarja in pa angažma evropskih inštitucij in pa držav članic na a, konferenciji Koeta februarja leta 2018 a, morate zdaj pomeniti neko bolj konkretno ukrepanje v koristi države. Zato je sporozum o partnerstvu in sodelovanju ključni inštrument, ki ga moramo izkoristiti za rekonstrukcijo, stabilizacijo in spravo v tej državi. O tem poročilu sem povedala, kakšne so prioritete na kratki rok za ukrepe Evropske unije v Iraku. V naslednjih mesecih morajo države članice Evropske unije in Evropske unije ohraniti to stopnjo humanitarne pomoči za to, da se pomaga iraškim državljanom. Zlasti se moramo prisiljeno sredotočiti na nedavno osvobojena območja, deminirati jih moramo prav tako pa je treba investirati v izgradno tistih primarnih infrastruktur in na javnih služb. Ključna je tudi sprava v Iraku. Še naprej se mora odvijati dialog med centralnimi oblastmi in eh, oblastmi v um, iraškem uh, Kurdistanu. Treba je spoštovati raznolikost v tej državi in vse gradnike iraške družbe Pri tem je treba zagotoviti uh, eh, ozemljsko celovitost in enotnost Iraka. Hkrati eh, se mora Evropska unija zavzeti tudi za poglobljen politični dialog z Irakom, zato da bi okrepili vlogo civilnih uh, organizacij, zlasti žensk. Uh, okrepiti moramo boj proti korupciji, okrepiti pravosodje in reformirati zakonodajo za boj za boj proti terorizmu, spodbuditi jih moramo, da se pridružijo mednarodno kazenskemu sodišču in da odpravijo smrtno kazen. Ta sporozum o partnerstvu in sodelovanju je prav tako okvir za bolj daljnosežne odnose na številnih drugih sektorjih, naprimer izobraževanje, energetika ali migracije. V poročilu prav tako pozdravljamo misijo Evropske unije za uh, Eh, varnost v Iraku. Ključno je, da eh, v Iraku dobimo nepristransko policijo in eh, Vsa ta prizadevanja za rekonstrukcijo moramo dopolniti uh, tudi z gospodarskim sodelovanjem, ki bo koristil vsem uh, Iračanom. Evropska unija mora Iraku pomagati pri diversifikaciji gospodarstva, zato da bi imeli uh, trajno gospodarsko rast, ki, ki bo vključevala vse in ustvarjala delovna mesta zlati za mlade. Naš parlament mislim, da lahko zares. Uh, To da ogromno vrednosti v okviru tega sporozuma o partnerstvu, zlasti bi lahko okrepili eh, kapacitete iraškega parlamenta. Hvala. Thank you. Najlepša hvala, gospa Saifi. Nadaljujemo z razpravo. Pet kolegov se je razpravilo, gospod Freund, gospod Weimar, gospod Kovsu in gospod Castaldo. Še kdo? Zgleda, da ne potem pa ima vsak na voljo tri minute največ. Gospod Freund, izvolite. Hvala lepa. Gospod predsednik, opravičujem se, ampak malo bom improviziral, ker sem šele pred nekaj minutami ugotovil, da moram nadomeščati gospod Gomeš, ki je danes eh, žal ni tukaj. Če pa bi bila tukaj, bi se verjetno najprej zahvalila gospe Saifi za odlično delo pri pripravi te resolucije in tudi sam se ji zahvaljujem. V Iraku se šele učijo, kaj točno je demokracija. Namreč eh, pred, petimi, pet, pred 15 leti se je zaključila diktatura Sadama Huseina. On je vladal skoraj četrt stoletja in eh, zaključek njegove vladavine je bil precej krvav. V tem času pa je Irak upravil veliko napredka pri vzpostavitvi demokratičnih institucij. Dober primer za to so eh, volitve, ki bodo potekale 12. maja. Upamo, da bodo rezultati teh volitev pokazali na to, da tri glavne etnične skupine, šiiti, suniti in kurdi, še naprej dobro sodelujejo, krepijo demokracijo in uh, krepijo vladavino prava ter utrjujejo zadnje dosežke. Eden izmed teh dosežkov je to, da Irak dobro sodeluje z Saudsko Arabijo po eni strani in z Iranom na drugi strani. Poleg tega pa ohranja dobre odnose z ZDA. Torej, če smo iskreni, ZDA še vedno pomagajo pri ohranjanju inštitucij v Iraku. Irak pozivamo, da se še naprej bojuje zoper korupcijo, izboljša človekove pravice in njihovo spoštovanje ter prekliče uporabo smrtne kazni. Prepričani smo, da bosta Irak in Evropska unija še naprej dobro sodelovali in tako bomo lahko pomagali Iraku, da pride do boljše blaginje in eh, demokracije. Najlepša hvala. Hvala lepa. Tako za zelene, gospod Rajman, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Govoril bom angliško. To poročilo pozdravljamo, po našem mnenju se dotika pomembnih tem, Še posebej pomembno je to, da se zmanjša tveganje in potem notranje razseljene osebe, korupcija in človekove pravice. Evropska unija se mora posvečati temu še predvsem človekovim pravicam in vladavini prava ter sekcijskim razlikam v Iraku. To so po našem mnenju prioritetne teme. Potrebujemo dolgoročne rešitve, še posebej, ko gre za odnose med centralno vlado ter lokalnimi in regionalnimi oblastmi tukaj bi morali podpirati te odnose, še posebej, ko gre za regijo Kurdistana. Vzpostaviti želimo okrepljeni dialog med posameznimi akterji v nadaljem postopku eh, grajenja države. Podpiramo tudi eh, poročilo o stanju manjšin v Iraku in zmanjševanje razlik med posameznimi skupinami. Evropska unija ima še naprej veliko interesa pri tem, da bi podprli to državo in prav zaradi tega bi radi vnesli sklic na to v poročilo samo. Toliko z moje strani glede eh, komentarjev pri tem poročilu. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Kauso, izvolite. No Hvala. Seveda ne moremo nasprotovati sporazumu o partnerstvu in sodelovanju. Vsebuje ta sporazum zelo pomembne dele, naprimer spravo v državi in braniti ozemljsko celovitost Iraka. Prav tako pa poskušamo odpraviti uh, Eh, to grozovito invazijo, kateri je, bile, kateri je bil priča Irak, v kateri je umrlo več kot uh, en milijon ljudi. Ampak tu se omenja samo katolike in sicer v, v, v, v invaziji so izgnali tako židovsko kot uh, katoliško skupnost. Uh, Irak je bil vedno uh, država več veroizpovedi, tako da mislim, da bi bilo prav, da omenimo vse te veroizpovedi, sunite, šijite, um, kristjane in tudi vse ostale veroizpovedi, ki so um, bile preganjene v Tevoni. Hvala. Yes, Najlepša hvala za IFDD, e gospod Kastaldo, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Zahvalil bi se poročevalki za odlično opravljeno delo. Gre za zelo zapleteno vprašanje in strinjam se, da moramo sedaj bolj kot kadarkoli prej podpreti iraške oblasti pri ponovni izgradnji države. Vsi vemo, da imajo v Iraku še vedno veliko administrativnih težav, težav pri spoštovanju človekovih pravic. Poleg tega pa smo slišali tudi eh, veliko negativnega v zadnjem času zaradi eh, vplivov iz eh, nestabilnosti v regiji. Pomembno je, da so vse skupnosti v Iraku enakomerno zastopane pri parlamentarnih volitvah, ki bodo potekale 12. maja. Te volitve morajo biti v korist vsem državljanom Iraka. Poleg tega moramo zagotoviti spravo v Iraku. To bo namreč pomagalo ošibiti prisotnost ISIS-a. Ta sporazum o partnerstvu in sodelovanju mora pomagati pri eh, izgradnji fizične infrastrukture, torej ko gre za bolnišnice, domovanja, šole in tako naprej. Poleg tega pa je pomembno, da bomo pri tem zagotovili tudi naslednje. Prenehati se mora v spodbujanje ekstremizma. Prav zato moramo vzpostaviti ponovno zaupanje v novo iraško vlado. Ta mora biti bolj vključujoča, bolj reprezentativna. To pa bo mogoče samo, če bodo predstavljene vse skupnosti in če bo upravljanje boljše. Izogniti se moramo situacijam, ko bi se to spodkopavalo. Prav zato ne smemo dovoliti džihadistom in ekstremistom, da bi dobivali eh, več moči v tej državi hitro moramo prepričati nastanek novih skupin. To je izjemno pomembno. Najlepša hvala. Thank you. Hvala lepa, gospod Kastaldo. Za besedo je prosil še gospod Tenok, izvolite. Najlepša hvala, čisto kratek bom pri tem vprašanju. Moja skupina seveda podpira poročilo SAIFI in tudi priporočila glede sporozuma za partnerstvo in sodelovanje. Kot predsednik skupine za prijateljstvo s Kurdistanom bi rad pozdravil te komentarje glede nadaljevanja konstruktivnega dialoga z oblastmi. Torej, ko gre za odnose med Erbilom in Bagdadom. Še posebej bi bilo dobro ponovno vzpostaviti letalske povezave med Erbilom in Bagdadom, namreč ti so bile pred kratkim prekinjene. Pa še člen 13 bi omenil, namreč v britanskih medijih eh, je bil objavljen grozljivi članek glede tega, kaj se dogaja z vojaki, ki so se bojevali za eh, ISIS oziroma Daesh. Pogosto se te eh, bojevnike usmrti na grozljivi način, ne glede na to, ali obstajajo kakršnikoli dokazi, da so bile te osebe res udeležene v eh, kakršnakoli grozodejstva ali vojne zločine. Včasih usmrtijo tudi njihovo ženo ali moža in tako naprej. Razumem, zakaj eh, veliko iraških politikov to razume kot eh, zelo problematično. Usmrčenih je bilo veliko mladih žensk. Prejšnji teden so naprimer na smrt obsodili 12 mladih turških žensk, zato ker so jih našli na ozemlju, ki ga nadzira ISIS in eh, se za njih, eh, za njih vlada prepričanje, da so žene bojevnikov Daesha. Ampak zdi se, da sodniki kar tako razdeljujejo smrtne kazni in zato bi morali o tem resno razmisliti. Jasno je, da je ISIS zagrešil mnogo grozodejstev. In vprašanje je, ali si države članice Evropske unije želijo, da bi se ti bojevniki vrnili v naše države, da bi bili obsojeni ali pa naj jih obsodijo v teh državah, kjer se trenutno nahajajo. Ampak vseeno se mi zdi malce problematično, da se ženske, ki so bile poročene ali včasih prisilno poročene, kar tako obsodi na smrt. Hvala. Najlepša hvala, poročevalka. Hvala, gospod predsednik. Želel bi se samo zahvaliti vsem kolegom za povedano. Sem si pribeležila vse komentarje. Mislim, da se vsi strinjamo glede tega, da mora Irak biti ena izmed prioritet Evropske unije in da se moramo zauzemati za obnovo te države. Eh, Pročila bom seveda vse predloge sprememb, ki bodo predložene in eh, tesno sodelovala z vsemi poročevalci v Senci. Najlepša hvala. Good, hvala lepa tako sedaj pa še časovnica. 27, oziroma 26. april ob 11. je rok za predloge sprememb. To bomo drugič obravnavali 7. junija. V Afetu bomo o tem glasovali 23. Potem pa bomo videli, ali bomo o tem, eh, oziroma 26. na plenarnem zasedanju pa bomo o tem glasovali julija ali septembra. To bomo še videli. Torej gre za indikativno časovnico, ampak temu bomo poskušali slediti. Tako, najlepša hvala. Nadaljujemo z naslednjo točko. Mislim, da smo pridobili vsaj 10 minut s tem, ko smo hitro delali. Sedaj pa sledi pre... izmenjava mnen s poročevalcem za proračun Evropske komisije za leto 2019, Daniel Vioti. Izvolite. Torej gre za poročevalca iz odbora Bač, ko gre za prioritete za izdatke Evropske unije za naslednje leto. Odbor AFET bo pripravil mnenje, o katerem bomo tudi glasovali, o proračunskih spremembah, o tem bomo glasovali avgusta. Glasovali bomo tudi o četrtem naslovu večletnega finančnega okvirja, gre za zunanje dejavnosti. Najprej bi dal besedo gospodu Viotiju, potem pa poročevalcu Afeta, gospodu Benefeju. Izvolite, gospod eh, Vioti. <clears throat> Eh. Hvala lepa, gospod predsednik. Najlepša hvala odboru za to, da ste me povabili na vaš sestanek. Čisto kratek bom namreč eh, prisluhnil bera temu, kar boste povedali vi. Zanimajo me vaše stališča pri tem vprašanju. Poleg tega bi rad prisluhnil tudi poročevalcem v senci, vključno z poročevalcem za vaš odbor. Pomembno se mi zdi izpostaviti, eh, da si želimo doseči proračun, s katerim eh, bi se strinjale vse politične skupine oziroma čim več političnih skupin, čim več odborov, torej proračun, ki bo temeljil na širokem soglasju. To se mi zdi izjemno pomembno. Na kratko bi omenil nekaj tem, na katere smo se osredotočali v eh, preteklih razpravah, razpravah in ki so aktualne za danes. Tudi kar se tiče smernic, glede katerih smo glasovali marca, je potrebno eh, razmisliti. Pri pripravi tega poročila bom izjemno pozoren in eh, seveda bom obravnaval pozorno tudi to drugo tranšo eh, za Turčijo. Namreč nameravali smo prenesti naslednjo tranšo 3 milijard. Vprašanje pa je, kako bomo financirali to. Komisija tukaj namerava, enako kot pri prejšnji tranši, da bi to financirali eno tretjino iz eh, evropskega proračuna, dve tretjini pa bi prispevale države članice svojimi prispevki. Danes se svet ne strinja več z takšnim načrtom. nekatere države članice si celo želijo, da bi ta sredstva v celoti financirali iz evropskega proračuna, ko gre torej za sklad za Turčijo. Ampak to bi pomenilo, da bi morali rezati sredstva na drugih področjih, če bi želeli to doseči. To pa bi seveda vplivalo še posebej na četrto poglavje, kar je za nas zelo zaskrbljujoče. Druga točka, ki sem jo želel danes izpostaviti, pa je povezana z izzivi na področju varnosti. Še posebej, ko gre eh, za podporo pobudi komisije o obrambi. Njihov namen je bil, da se vzpostavi Evropski sklad za obrambo. Mi želimo to pobudo podpreti, ampak jasno mora biti, da bo to financirano izključno iz nedodeljenih sredstev in ne na tak način, da bi sredstva premeščali iz že obstoječih programov. Namreč tudi to bi potem pomenilo finančne reze za programe, ki obstajajo v Evropski uniji že veliko leto. Na kratko bi omenil še nekaj drugih točk. Izboljšati želimo instrument za evropsko sosesko, upoštevati pa moramo tudi dogodke po svetu. Torej, predvsem, ko gre za varnostno politiko. Zastavlja se veliko vprašanj v zvezi z instrumentom povezanim z pomočjo Palestini, torej gre za program UNRWA. Ameriška administracija ne želi prispevati svojega letnega prispevka eh, v proračun UNRWE. Prav zato moramo razmisliti, kako bomo zapolnili to vrzel, namreč eh, UNRWA mora nadaljevati s svojim delom. Evropska unija mora osmerjati to razpravo. Ne bi bilo prav, da bi mi prevzeli celotno breme in torej nadomestili ta sredstva, moramo pa gotovo prevzeti velik kos. Poleg tega bo jutri v Bruslju potekala konferenca o Siriji, kjer bomo razpravljali o posledicah. torej o posledicah eh, finančnih sredstev iz evropskega proračuna. Razmisliti moramo o sredstvih in prispevkih Evropske unije, ki bodo mogoči v prihodnosti. Zagotoviti moramo, da ne bo prišlo do rezov na drugih področjih, ampak vseeno moramo torej zapolniti to vrzel, ki je nastala. Ko gre za sredstva v pomoč beguncem v Turčiji, pa tudi, ko gre za instrument za obrambo. To je zelo pomembno. Hvala. <clears throat> Hvala lepa, gospod Vijoti. Hvala za vodne besede. Kakor ste dejali, vas zanima naše mnenje, zato bom zdaj besedo dal najprej gospodu Benefeju, na to pa gospod Kanak in gospod Kastaldo. Oglasite se, če želite biti na seznamu govornikov. Gospod Benife, izvolite. Hvala, gospod predsednik, hvala. Hvala poročevalcu. Hvala, gospod Mijoti, hvala, da ste se oglasili pri nas danes in da ste pripravljeni spregovoriti o prednostnih nalogah za proračun za leto 2019. Mednarodni kontekst se neprestano spreminja in predstavlja številne izzive za nas. možnosti za izboljšave v svetu, torej Sirija, UNRWA in tako naprej, se pojavljajo povsod. Govorimo o Siriji, o Severni Afriki. Rešiti je treba ostanke arabske pomladi. Sirija je nestabilna, morda bo več terorizma, več bo težav s priseljevanjem. Begunce pogosto obravnavajo zelo nečloveško, tudi države Mašreka so problem, nestabilnost v Turčiji, je vedno večji problem, obstajajo strukturne težave na Balkanu, govorimo o Zahodnem Balkanu, imamo tudi, oziroma Zahodnem Balkanu, govorimo tudi o Ukrajini in tako naprej. Izivo je glavnem veliko. Zdaj, bolj kot kadarkoli prej, potrebujemo dobro, združeno in odločno zonanjo politiko zato da bomo lahko rešili te izzive. Administracija ZDA ima očitno druge cilje, tudi Rusija pač gre po svoje. Običajno gredo njihovi instikti proti našim, zato mislim, da potrebujemo dovolj virov, da bomo lahko na svoj način reševali probleme. Nekatere točke želim izpostaviti. Gospod Vioti jih je prav tako omenil nekatere zadeve so nujne. Naše prednostne naloge morajo še vedno biti demokracija. Demokracijo moramo spodbujati, spodbujati moramo temeljne svoboščine in pravno državo. Odpornost in stabilnost moramo spodbujati v sosedščini. Gre za preprečevanje terorizma, boj proti revščini, boj proti izvirom ali vzrokom za migracije, trenutno so obeti precej negativni. Kmalo bomo govorili o širitvenem svežnju za 2018, ampak februarja je komisija predstavila nekaj velikih predlogov, govorijo o krepitvi na ložb, govorijo o instrumentu za povezovanje Evrope, govorijo o Erasmusu. In seveda naša naloga je izboljšati življenja mladih. Te pobude so zato zelo pomembne in upam, da se bomo tega držali. Tudi sredstva za Balkan so zelo pomembna po letu 2020. In kaj pa sredstva za Turčijo, morda bi morali tukaj nekoliko zmanjšati denar, ki je na voljo, glede na to, kaj se dogaja. Poskrbeti moramo, da se bomo odločili nekoliko drugače, kar zadeva porazdelitev sredstev. To je zelo pomembno in mislim, da bi morali ustrezno upravljati z sredstvi. Če država dela korake nazaj, potem je pač treba to pospremiti z ustreznim krčenjem finančnih sredstev. To se mi zdi logično. Okrepiti moramo finančne vire na nekaterih drugih področjih, naprimer instrument za soseščino, to je zelo pomembno, prav tako imamo nekatere težave, ki jih bomo morali rešiti z več zavezanosti. Gre za področja, ki so strateškega pomena. Vzhodno partnerstvo, Gruzija, Moldavija, Severna Afrika, to so področja, ki so za nas zelo pomembna. Še enkrat bi morali poskusiti poskrbeti, da se bodo uveljavile vrednote po svetu. Zdi se mi, da je tega vedno manj. Vedno več je grožen za človekove pravice in temeljne svoboščine misija za opazovanje volitev trenutno nima dovolj sredstev, tudi kar zadeva begunce v Turčiji, naprimer drugi del plačila, tistega 3 milijardnega plačila je zdaj bil odobren. To je sicer pomembno, ampak eh, zaradi tega ne bi smeli zmanjšati sredstev na drugih področjih, naprimer IP2 ali instrument za soseščino. Instrument za begunce in to velja za druge skrbniške sklade prav tako, mora biti podvržen nadzoru parlamenta. Povsod je tako, izjem ne sme biti. Jutri bo potekala konferenca o Siriji v Bruslju. To nam bo spet dalo priložnost, da si pogledamo zadeve in da okrepimo podporo na različnih področjih. predsednik Trump, Trump je dejal, da bo umaknil podporo UNRI. Če bo to storil, moramo podporo ukrepiti mi, kajte zelo pomembno je, da ta misija nadaljuje svoje delo. 15. marca je potekala konferenca v Rimu na to temo. Na določenih področjih smo lahko ukrepili finančna sredstva za zunanje delovanje in s tem moramo nadaljevati. Svet res potrebuje Evropo, ki je bolj prisotna, bolj odločna. Zato pa potrebujemo seveda dovolj virov, zato da se bomo lahko spopadli z vsemi temi globalnimi izzivi, kakor sem že povedal. In to mora biti jasno. Problemov je veliko in mi se bomo posvečali prav gotovo prav vsem. Hvala. Hvala lepa, hvala poročevalcu v odboru, to je gospod Benifej. Zdaj pa gospa Alijo Marin, gospod Galer, še kdo? Okay, well, it's a very one... Še kdo? Ne, no, samo ALS. Prav. končati pa moramo točno ob pol šestih. Največ tri minute. Gospa ali omari? Čisto nekaj remark. Najlepša hvala, samo par komentarjev imam. Proračun je v končni fazi edino merilo tega, ali bomo lahko, ali zares imamo voljo izvajati neko politiko. In v tem proračunu tudi določamo tista prioritetna področja ukrepanja. In nekaj me zanima. In sicer to, da je vsa obramba zdaj nekako potisnjena na stranski ter, se je to zgodilo namenoma ali samo za današnjo predstavitev. Ampak danes mislim, da je vprašanje varnosti in obrambe zelo, zelo pomembno. Evropski državljan želimo, da jih zavarujemo. In trditi, da bomo evropsko obrambo financirali samo s tem, kar nam bo ostalo od evropskega proračuna, to mislim, da ni nek jasen znak tega, da želimo zgraditi evropsko obrambno politiko. Drugi komentar, kar zadeva eh, begunce z Turčije. Begunci so zelo pomembno vprašanje, bi pa opozorili na nekem. Begunci v Turčiji prihajajo, prihajajo iz uh, Sirije, ampak danes eh, Sirici potujejo nazaj v svojo državo prav tako pa s tem nekako pozabimo na druge begunce, ki prihajajo iz drugih delov sveta, iz Etiopije in drugih afriških držav. Obstaja tveganje, da bomo z njimi v prihodnih letih imeli več težav. Tudi tu gre pravzaprav za vprašanje prave politične izbire. Mislim, da ni prav, da se omejimo na to, da rečemo, da so prioriteta begunci, begunci iz Turčije sploh no, danes. Povem prav, te, a, eh, tretja točka. A, eh, sosedska pomoč zlasti iz vzhodne države je nekaj normalnega, ampak v povezavi s tem, kar sem ravno kar povedala, moramo pozoriti tudi na to, da ne smemo pozabiti, da se moramo zlasti potruditi tudi a, eh, glede pomoči a, v odnosu do afriških držav. Če ne želimo biti soočeni z novim valom beguncev zaradi demografije, zaradi drugih dejavnike, moramo storiti tudi to. Uh, In potem zadnja zadeva. To, da trdimo, da bo Evropska unija kompenzirala upad ameriške a, eh, pomoči a, eh, glede palestincev, bomo nekako, s tem se nekako potiskamo v a, eh, podrejeni položaj, naše ukrepanje je odvisno od američanov in mislim, da to ni primerno. Hvala. Next. Hvala lepa. Gospod Mavride se naslednji. Dve minute, izvolite. Morda bom še krajši. Imam kratko in konkretno vprašanje. Gospod predsednik, ne potrebujem dveh minut, imam kratko in konkretno, zelo fokusirano vprašanje. A poslušate? Dobro. Prav zdaj, v tem trenutku, je približno 200 tisoč ljudi, ki so jih nagnali iz Afrina in okolice. so v zelo resnih razmerah. Zanima me, kaj bomo storili, glede na to, da toliko govorimo o beguncih. Kaj bomo storili, glede na to? To je zelo specifično. Torej, zanima me, ali lahko del teh treh milijard, ki jih bomo dali Turčiji, damo kurdskim lokalnim oblastem, na primer milijardo, za to, da bi lahko pomagali beguncem, ki so jih izgnali iz Afrina. To so turški vojaki, ki so jih izgnali od tam. No, to je bila skoraj minuta in pol. Zdaj pa gospod Galer, ki je včeraj praznoval rojstne dan čestitke. Hvala lepa. Danes pa preznujem 19. obletnico začetka mandata v Evropskem parlamentu. Komentar za poročevalca in povedati želim, da se strinjam s kolegico Aljo Mari, kar zadeva varnost in obrambo. Izzivi na tem področju so veliki in tega se bomo morali lotiti resno. V svetu in v parlamentu obstaja politični konsens, ki je prispeval k temu, da imamo zdaj pesko, to stalno strukturirano sodelovanje. In zato smo aktivirali posebno poglavje iz pogodbe. In če si preberemo besedilo tam, je navedeno, da upravne in operativne stroške peska, dokler to ne gre za vojaške operacije, nosi Evropska unija. In komisija je že podala predloge, te poznate. To pomeni, da moramo postaviti politične prednostne naloge, ki zadevajo naslednji letni proračun, pa seveda tudi naslednji finančni okvir. In te prednostne naloge se morajo odražati povsod Ne gre za to, da bi imeli preveč denarja, pa ne vemo, kaj bi z njim, ampak gre za to, da so se zadeve v svetu zelo spremenile in denar potrebujemo. In mislim, da bodo potrebe odbora za zonanje zadeve dobile potrebno pozornost. Gospod Grandes je zadnji, vse to bo dobil tudi naš poročevalec, ampak čim krajši moramo biti. Hvala, zelo nekratko, ampak pač moram izkoristiti pris, prisotnost kolega poročevalca. Sam sem, priso, sam sem pristojen za vprašanja, ki so povezane z Latinsko Ameriko v skupini in predstavili smo tudi projekt za to postkonfliktno obdobje v Kolumbiji. Kot veste, smo imeli kar nekaj uspeha s krniškim skladom, ampak to ne bo dovolj. Ta, poli, ta pilotni projekt uh, pa predvideva tudi neko trajnostno obnovo te države in promovira tudi agendo 2030, spodbuja tudi podpis eh, trgovinskega sporazuma z Evropsko unijo. To bo zelo pomembno za prizadete območje. Nekateri disidenti Farka so um, povzročili uboje v. Uh, zadnjem obdobju in mislim, da ni prav, da država ni prisotna po celotnem ozemlju Kolumbije. Tako da moramo biti pač tudi v prihodnosti prisotni v Kolumbiji in zagotoviti nekaj sredstva tudi za mednarodno pomoč. So, sodelovati moramo na tehnični ravni in uh, okrepiti dodano vrednost. Za to sicer nimamo ne vem kako velikih proračunskih odobritev, ampak eh, mislim, da moramo se zavedati, da je trenutna priložnost zelo dobro odprta vrata imamo in mislim, da je to treba izkoristiti. Najlepša hvala. Okay, thank you. No. Hvala. Drugih komentarjev ni. Izvolite, gospod Dioti, če boste lahko kratki, bo super. Zahvaljujem se vsem kolegicam in kolegom, ki so spregovorili. Odgovoril bom samo na nekaj vprašanj in prepričan sem, da bom v razpravah z gospodom Benefejem pokril tudi druga vprašanja. Jaz sem poročevalec za odbor proračun. Dobro, da bo jasno. Jaz ne mislim, da sta varnost in obramba drugorazredne teme. To sem omenil na drugem mestu, ampak to ne pomeni, da so to manj pomembne teme. Če želijo države članice nove projekte, potem morajo za to zagotoviti tudi finančna sredstva. Proračun ima določene zmogljivosti, določene omejitve, In če želijo države članice organizirati nove projekte, potem morajo sprejeti nove zaveze za evropski proračun. Drugače bomo nekje pač morali krčiti sredstva, tako pač je. Tako bomo zagotovili, da bomo naredili največ, kar je mogoče v okviru obstoječega proračuna. Ampak jasno, mora biti, da morajo biti obramni projekti v celotni financirani. Čas hitro teče, strinjam se s tem, kar smo slišali glede dogovorov v zvezi z tremi milijardami evrov. To ne velja samo za begunce iz Sirije, ampak tudi za druge probleme. O tem smo že govorili. Govorili smo o tem, da moramo poskrbeti, da denar pride do organizirane civilne družbe in tudi do kurdskih predstavnikov. Poskrbeti želimo, da bomo našli dobre rešitve. Civilna družba v Siriji, kurdi naprimer, imajo včasih težave pri uporabi teh sredstev. Zato moramo pogledati, kaj so vzroki za to. Poiskati moramo tudi vzroke za migracije in poiskati moramo načine za to, da bomo pomagali tistim, ki trpijo. Sem italijan, zato se zavedam, kako pomembni so ti problemi. Hvala predsedniku, hvala za dobrodošljico, hvala za pozornost. Veselimo se že vaših prispevkov za to, da bodo prednostne naloge v parlamentu zastavljene tako, kot je treba. Hvala. Hvala lepa, dragi kolega, za lepe besede. Hvala, da ste se oglasili v AFET-u in želim vam obilo uspeha pri vaši pomembni nalogi. Hvala, kolegice in kolegi, pri za izmenjavo mnen. Zdaj pa naslednja točka. So we need a new glass yes, here. Yes. Uh, Gospe in gospodje, kolegice in kolegi, zdaj pa deseta točka. V veliko čast nam je, da je z nami komisar Johannes Han. On je naš redni gost tukaj v odboru. Predstavil nam bo poročilo o širitvi, ki ga je komisija sprejela prejšnji teden. Ne želim se preveč ozirati nazaj, ne želim govoriti o dogodkih, do katerih je prišlo v Strasburu prejšnji teden. Vesel sem, da je komisar danes z nami. Povabil sem ga, da se čim prej oglasi pri nas in vesel sem, da ste z nami lahko že kar v ponedeljek. Običajno je bila tradicija takšna, da o širitvenih poročilih govorimo v tem odboru in to podrobno s komisarjem in predlagam, da kar takoj najprej damo besedo komisarju Hanu. Prejšnji teden ste bili z visoko predstavnico na Zahodnem Balkanu, vsaj v nekaterih državah, zato boste lahko kaj povedali o tem. Povedali boste lahko kakšne izkušnje. Ste si nabrali v teh državah? deset minut bomo dali Johannes Vuhanu, zato da bomo potem imeli dovolj časa za vprašanja in odgovore. Izvolite. Hvala, predsednik. Res je, prejšnji teden ni bil popoln, kar zadeva organizacijo srečan z vidika časovnega razporeda. Šlo je za nesrečno mešanico različnih dogodkov zaradi tega nažalost nismo uspeli sesti za isto mizo, ampak, kakor veste, sem vedno na voljo tudi za skupine, če vsi tako želijo. Priložnosti je torej veliko in upam, da bomo naslednjič lahko preprečili, da bi se to še enkrat zgodilo. Prepričan sem, da predsednik Macron ne govori kar vsako leto pri vas in če že govori, potem morda ne v torek ali v sredo, kakorkoli že. O glavnem. Zdaj vam želim nekaj povedati o tem svežnju. Prepričan sem, da ste svežen številni že prebrali in če si pogledam publiko, lahko vidim, da je z nami tudi nekaj veleposlanikov, pozdravljeni. Gre za svežen, ki je bil sprejet prejšnji teden. To se je zgodilo en dan kasneje v Skopju, ampak eh, tam so bila z gospod Mogherini, potem je obiskala nekaj od zadevnih držav, zato ker sem jaz bil potem v Washingtonu tam smo usklajevali dejavnosti z mednarodnimi finančnimi institucijami in govorili smo tudi z arabskimi finančnimi institucijami. To je nekaj drugega, ampak na nek način vse, kar zadeva mednarodne finančne institucije, je to relevantno za naše države. V svežnju povzemamo stanje v državah, prav tako pa potegnemo nekaj sklepov v zvezi z izvajanjem širitvene politike do začetka leta 2018. To je bil tisti končni datum, ki smo ga upoštevali pri pripravi poročila. Upoštevali smo pravno državo, demokracijo, človekove pravice, gospodarsko stanje in konkurenčnost. Komisija je objavila tudi oceno izvajanja programov reform, za Zahodni Balkan in Turčijo. Zato smo zdaj uskladili oba svežnja. Oba svežnja bosta zdaj prišla spomladi in to je tudi razlog, zakaj že leto in pol nismo imeli poročila. Torej, zato, ker bomo to zdaj imeli vedno spomladi skupaj z oceno izvajanja gospodarskih reform. Še enkrat je mogoče ugotoviti, da gre za strategijo za izvažanje stabilnosti v našo soseščino. Strategija za Balkan je ozrta v prihodnost in okrepili smo evropsko razsežnost in zagotovili več dinamike. V poročilu lahko vidimo, da se oziramo nazaj, pregledujemo stanje in v splošnem lahko vidimo, da politika zagotavlja rezultate. Vesel sem, da je komisija izpostavila velik in otepljiv napredek v nekdanji Jugoslovanski republiki Makedoniji in v Albaniji. Zato so podali svetu priporočila, da odpre pogajanja z obema, izpostavili pa smo seveda še delo, ki ostaja ta ocena temelji na naši običajni, podrobni in dejstveni analizi. Albanija je naredila veliko korakov naprej, kar zadeva pravosodne reforme in druge reforme in nekdanja Jugoslavijska republika Makedonija je prebrodila globoko politično krizo in izvedla kar nekaj napredka, kar zadeva reforme in sosedske odnose. Seveda pa ni časa za spanje na lovorikah. Bližnjic do Evropske unije ni in to velja za vse države, ki jih danes ocenjujemo. Naša stroga, ampak poštena ocena pokriva številna politična področja in to kaže, da je pot do Evropske unije še vedno odvisna od dosežkov. Merimo vsako državo posebej, vedno zagovarjam ambicije, ampak nekaj nikoli ne bo predmet pogajanj. Kakovost je bolj pomembna od hitrosti. Širitev ni socialno delo, ne gre za to, da bi delali partnerjem usluge, ampak gre za interes Evropske unije. Oblikujemo stabilnost s pomočjo povezav in novih priložnosti za, za države, državljane in podjetja. Naši partnerji dobro vedo, da se bo širito zgodila, če bosta zmagali obe strani zato poročila jasno navajajo ključne izzive, ki jih morajo izpolniti države, da dosežejo napredek. Veliko dela nas še čaka, še posebej, kar zadeva zelo pomembno področje pravne države, temeljnih pravic in preprečevanja korupcije ter organiziranega kriminala. Kar zadeva gospodarstvo, države morajo izboljšati poslovno in naložbeno okolje, zato da bi se borili proti visoki stopnosti brezposelnosti, še posebej brezposelnosti mladih. Strukturne in gospodarske reforme so zelo pomembne, gospodarske dejavnosti se morajo še bolj okrepiti. Letos smo svežen sinhronizirali z oceno reformnih programov komisije in to bo zdaj zagotovilo jasne smernice, kaj te je. Na gospodarski strani je prav gotovo nekaj vprašanj, ki jih je treba rešiti. Ne nazadnje, še naslednje, vse države morajo delati na spravi in zagotoviti dobre sosedske odnose. V zadnjih mesecih smo bili jasni, vse odprte zadeve je treba rešiti tako, da se obe strani zavežeta k rešitvi in kako smo to že povedali in to zelo jasno. Mislim, da je nekaj dosežkov, kar zadeva reševanje dvostranskih sporov, že očitnih. Spoštovane poslanke in poslanci, imamo strategijo za Zahodni Balkan in tako smo pripravili jasno pot za širšo in močnejšo unijo in natančno smo opredelili, kaj morajo posamezne države storiti. Zdaj pa morajo posamezni voditelji v tej regiji storiti svoje. Zdaj pa še Turčija. Bojim se, da naša analiza kaže, da se država še naprej odmika od Evropske unije, še posebej kar zadeva pravno državo in temeljne pravice. Evropska komisija je Turčijo že večkrat pozvala, da ustavi ta negativni trend in podali smo tudi jasna priporočila v tej smeri. Te je mogoče, ta priporočila je mogoče najti v poročilu. Sveda, Turčija je še vedno strateško pomembna soseda, zato bomo še naprej nadaljevali sodelovanjem na področjih, ki so v skupnem interesu. Zato želim še enkrat pohvaliti Turčijo in njena prizadevanja, da namesti in ščiti več kot 3 milijone registriranih sirskih beguncev. Evropska unija bo Turčiji pri tem pomagala. Spoštovane poslanke in poslanci, širitveni svežen je bil objavljen prejšnji teden, ampak našega dela še ni konec. Naslednji pomembni menik bo 17. maja, ko bomo v Sofiji govorili bomo o Zahodnem Balkanu. Tako bomo lahko še enkrat okrepili evropsko perspektivo te regije. Regija se mora zavezati reformam in to sporočilo moramo prenesti splošni javnosti. Tako bomo okrepili tudi vezi med Evropsko unijo in Zahodnim Balkanom. Govorimo o infrastrukturi ter o digitalni povezljivosti in o vezih, o vezih med ljudmi. To bo koristilo ne samo ljudem tam, ampak tudi Evropski uniji v celoti. Že zdaj se vam zahvaljujem za to, da podpirate širitveno politiko in da podpirate pogajanja. In uh, zelo sem vesel, da bomo zdaj začeli z pogajanji in z razpravami. Upam, da bodo to bolj razprave. Hvala. Hvala, Johannes Han, in hvala, da ste se držali desetminutne omejitve. Zdaj pa izmenjava mnen. In to vse temelji na zelo zapletenem postopku. In sicer, povedali so mi, kdo bo lahko spregovoril, kdaj in kako dolgo. Pravi matematik morate biti, da to razumete. Ne poskušajte se umešavati, tega seznama se bom držal. Začel bo Edward Kukan, on dobi 3 minute in pol. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar, kolegice in kolegi. Ne bom ponavljal vaših besed z začetka, ampak povedati vam želim, da je imel predsednik prav. Najbolj pomembno je, da se to ne bo več zgodilo. Zahodni Balkan je nekaj, kar v zadnjih mesecih pogosto obravnavamo. To je pozitivni dogodek, Vse skupaj se je začelo z govorom predsednika Junckerja septembra, nadaljevalo z predstavitvijo strategije februarja in to se zdaj odraža tudi v prednostnih nalogah bolgarskega predsedstva. Zagon moramo nadaljevati, zato da bomo ohranili verodostojnost integracijskega procesa. Bolj strateško moramo sodelovati s temi državami, vesel sem, da se reforme nadaljujejo v tej regiji, vesel sem, da so države dosegle napredek, kar zadeva evropsko pot. Vesel sem, da so bila podana priporočila za otvoritev pogajanj za Makedonijo in Albanijo. Obe državi sta naredili veliko za to, da sta dobili ti priporočili. To je pomembna odločitev in upam, res upam, da bo svet to potrdil. To so konkretni koraki, ki jih potrebujemo, zato da dosežemo napredek. Po drugi strani smo predstavili tudi jasna pričakovanja, ki jih je treba izpolniti, zato da bomo imeli verodostojna pogajanja. Reforme se morajo nadaljevati, še posebej kar zadeva pravno državo in spoštovanje temeljnih svoboščin. To zadeva Srbijo in Črno Goro, ki že izvajata pogajanja o pristopu in seveda to velja tudi za druge države, ki se šele pripravljajo na pogajanja. Še vedno se moramo posvečati delovanju institucij, pravosodja, posvečati se moramo preprečevanju korupcije ter svobodi medijev in civilnim svoboščinam. Vsaka država na Zahodnem Balkanu ima težave na tem področju. Prav tako morajo države rešiti dvostranske probleme. Sosedski odnosi morajo biti dobri in Evropska unija mora biti jasna pri pomoči državam v tej regiji, kar zadeva reševanje problemov in napetosti. V teh primerih bi morale nekatere države članice EU pokazati več odgovornosti. Na koncu želim povedati še to, da pristopa k EU ne bo brez rešenih dvostranskih vprašanj. Gospod Preda je rekel, da naj preberem njegovo izjavo, zato bom še enkrat zaprosil za besedo, ko bomo govorili o Bosni in Hercegovini. Hvala. Thank you, Edward. Ja, se bojim, da bo tako. Hvala, Edward. Gospod uh, Picula je naslednji, v imenu Timpel. Thank you, Mr. Chair, Mr. Commissioner. Hvala, gospod predsednik. Eh, spoštovani gospod komisar, želim, vam, u, želim vas v imenu skupine SND pozdraviti. Nažalost, nismo uspeli na plenarnem zasedanju obravnavati poročila, danes pa to razpravo pozdra, pozdravljamo. Zlasti za Makedonijo in Albanijo pozdravljamo pozitivna a, sporočila. V zadnjih mesecih je Makedonija pokazala, da želi nekrati zamujeno, potrebno bo tudi zroditi a, dovolj a, zaupanja med politiko in opozicijo. Opozicijo, tudi Žan Moneta, uh, forum je zelo dober okvir za pogajanja. Nekateri napredki so omejeni, ampak politična vloda, politična volja nove vlade je jasna. Tudi Albanijo gre pohvaliti, pravosodje je reformirano in s tem jasno kaže, da ima evropsko perspektivo, tudi glede drugih perspektiv, tudi glede drugih področji. Prav tako bodo izkušnje Albanije koristne tudi za druge države iz te regije. Črna Gora je dosegla veliko, veliko rak naprej, naredila postopko širitve in upamo, da enkrat, ko bo Črna Gora izpolnila vse pogoje, bomo lahko dobili polno članstvo brez odlašanja. V primeru Srbije je večina kritikov. Večina kritik in priporočil uh, pritrjujejo našim pomislekom. Sicer vladavina prava je šipka, niso naredili koraka naprej pri svobodnem izraženju v medijih, potem je tu še vloga neodvisnih regulatornih organov, ki jo je treba ukrepiti. Uh glavna, oziroma pozdravljamo tudi to, da so odgovorili na vprašalnik, ampak glavna, polit, glavna zadeva je pri Bosni in Hercegovini politična blokada. Pri Kosovem je komisija opisala, da je prišlo do napredka, prišlo je do napredka um, pravosodja, več prizadevanj morajo vložiti predvsem v dialog. Uh, Prav tako je treba priznati, da so podpisali dogovor glede razmitve. Če smem, pa bi želel nadaljevati še v imenu Katipiri, ki je pripočeval, da se tročijo. Pred enim letom je prišlo do spornega me memoranduma glede nove ustave. Uh, samo 51 odstotkov kampanje so, eh, je podprlo državljani, so podprli državljani in to mislim, da je izporočila iz širitve do jasno je sve. No, predsedniški sistem ne veruje ključni načel demokracije, večin držav članic je komisija obrosila, da prouči učinke v skupni izjavi skupaj z Junkerjem in Magrinem, ste obljubili, da boste to tudi sprejeli, ampak političnih eh, ugotovitev ni v poročilu, Evropski parlament pa je jasno povedal, da če, ustava, če se bo nova ustava, razstava izvajala brez kakršne koli kontrole, bo Evropska unija morala eh, zaustaviti postopek širitve in vprašanje je, ali ste komisar pripravljeni ugotoviti iste sklepe po, enem, po enih letnih razpravah. Hvala. Hvala, Picula. Gospod Tanak, Tanak ima beseda tri in pol minute, ima zato, ker je poročevalec eh, Črnogoro. Najlepša hvala. Tudi jaz želim pozdraviti komisarja Hanna, tudi jaz pozdravljam ta paket, to poročilo v sedmi državah glede kandidatk. Tudi jaz sem bil prejšnji teden v Strasburu in a, vse skupaj, kar se je zgodilo, je obžalovanje vredno, ampak odlično je, da se vse skupaj razrešilo in da se danes z nami tu, da se lahko pogovorimo o tej ključni zadevi glede evropske širitve. Zlasti gre izpostaviti nekaj danes sem tu pravzaprav v svojem zadnjem letu kot poslanec za Združeno kraljestvo, torej države, ki odhaja. Pozdravljam pa to, da se želijo drugi priključiti temu projektu, ki je največja inicijativa pravzaprav za mir, v katere je prišlo. Odlično je, da je Makedonija dobila zeleno luč za začetek pogajanj in upam, da bodo lahko odblokirali tudi to slepo ulico, do katere je prišlo. Odlično je tudi, da, a, da je Albanija dobila podobno mnenje. Govorite o Albaniji in Črnigori. In jaz sem poračevalec za te države. Pred nedavnim je prišlo tudi do dogovora glede meje s Kosovom. Prišlo je tudi do. Eh, uspešnih volitev za predsednika v Črne Gore, kar zadeva Črno Goro, ugotavljamo, da je bil storjen velik korak naprej. Vsa poglavja, vsa poglavja so odprta, 30, bolj natančno, 3 pa so tudi začasno zaprli. Ko sem bil v Podgorici pred nedavnim, je ta perspektiva 2025, ki jo je uh, naznanil predsednik Juncker, nekaj glede česar smo bili malce zaskrbljeni, ampak sam sem poskušal razložiti, da gre tu bolj za neko splošno indikacijo, ne pa za zavezujočo časovnico v zvezi s tem, kdaj se bo Črna Gora pridružila oziroma se ne bo pridružila. Mislim, da je to samo neka ocena tega, kje bomo čez 5 do 8 let. Sam sem vedno zagovarjal to, da je bolje, da se države hitro pridružijo, ne v blokih ali pa skupinah. Pač pametno je, da eh, si jasno pač priznamo, da so nekateri bolj, drugi manj napredni. Prioritete so še vedno iste, to, sem, to izpostavljamo vsako leto, sicer ukrepiti je treba vladavino pravo, ukrepiti demokracijo in eh, inštitucije dobrega upravljanja. To so te skupne teme boj proti organiziranemu kriminalu in korupciji, zlasti na izpostavljanje vprašanje medijske svobode in varovanje pravic mašin. Strinjam se s, kolega, s kolegom, ki je ravno kar uh, govoril. Turčija je še vedno problematična. Prej smo slišali predstavitev stalnega predstavnika Cipra glede kršitev, ki jih Turčija izvaja v odnosu do izključne ekonomske cone ene izmed držav članic. Turška mornarica je pravzaprav ustavila poslovanje evropskega podjetja, ki ima licenco za opravljanje tobasnih poslov v izključni gospodarski coni. To ni spremljivo. Turčija pa počne tudi druge zadeve, naprimer. Kot e, država članica NATO kupuje ruske rakete, e, udarili so v Afriji in v Siriji, in s tem razselili več tisoč civilistov. Samo te tri eh, zadeve želim izpostaviti, zato da ponazorim, kako problematični so trenutno odnosi s Turčijo. Tako da bi morali še enkrat poročiti, ali ima Turčija sploh še pravico, da se pogaja o članstvu z Evropsko unijo, glede na to, da prihaja do kršitev teh ključnih pravic. Toliko hvala. Kolege 20 se vas želijo oglasiti. Tako da želim pač omogočiti, da boste vsi to priložnost dobili. Gospod Mezarič, naslednji. Thank you, I'll, I'll try to stick to uh, this. I'm not going to repeat. Hvala. Ne bom ponavljal vsega, kar smo ravno kar slišali, čeprav se lahko strinjam skoraj da z vsem, kar smo ravno kar slišali. Pozdravljamo ta nova prizadevna komisija, ki so se začela septembra in sicer, da se stori nekaj bolj praktičnega in a, pripravljenega na prihodnost za Zahodni Balkan. Mislim, da bi lahko ta strategija za Zahodni Balkan to a, tudi izvedla. Prav tako pozdravljamo a, zavezo bolgarskega predsedstva in upamo, da bo se svet lahko strinjal glede tega, da Makedonija dobi status eh, kandidatke, isto velja za Albanijo. Ta zelena luč mislim, da je verjetno najpomembnejši signal v tem svežnju. Strinjamo se z načelom regata, ampak eh, pri tem moramo zagotoviti, da na nikogar ne pozabimo. In sicer, da se pač ne sme se zgoditi to, da nekdo ne dobi podpore uh, Evropske unije za izvajanje teh zelo pomembnih eh, reform. Bi pa kolege iz različnih skupin prosil še to, da ko eh, bo prišlo do pač naslednjega leta do volitev Evropskih parlament, bi prosil, da se špicen kandidati poskušajo izogniti temu, da bi v svojih govorih glede zunanje politike izognili sklicom na interne zadeve držav članic. Na ta način bi se morda lahko izognili težavam, katerim smo zdaj priča v Evropski uniji. Prav tako se lahko strinjam s vsemi prioritetami v poročilu komisije, vladvina prava, demokratične inštitucije, 23. in 24. poglavje, so to zelo pomembni za Črnogora. To so tista ključna vprašanja in upam, da bomo lahko ta načela izvajali tudi v Evropski uniji, ne samo v državah kandidatkah. Ne na zadnje, ne omenim še nekaj. In sicer prosili bi, da zopet začnemo delovati na sledečem področju. Gre za okolje in energetska politika. Sicer smo bili tu aktivni v preteklosti, ampak te, ta prizadevanja moramo obnoviti. Eh, različne zgodbe obažamo v različnih državah kandidatkah in upamo, da bo to tudi ena izmed prioritet. Hvala. You, Najšlepše hvala, gospod Mezarič, glede vašega vprašanja. Vse je odvisno od tega, kdo bo vodilni kandidat, špicen kandidat v političnih strank. Ampak, kako jaz vem, francoski predsednik ne bo špicen kandidat maja leta 2019. Gospod Kostaldo. Grazie presidente. E, innanzitutto esprimo un po' di rammarico per il fatto che del pacchetto allargamento. Najlepša hvala. Najprej naj povem, da nisem predvsem eh, zadovoljen s tem, da zdaj ta svežen obravnava maj in teden potem, ko je bil eh, sprejet. Mi parlament, mi smo zavezni komisijo o tem eh, postopku in kot je bilo danes eh, rečeno, nimamo vedno tega občutka, da nas obravnava komisija kot zaveznika. Ampak zdaj smo, mislim, na nekem kritičnem obdobju za Evropsko unijo, za samo širitev. Smo na razpotju. Določene države ne bodo več v Evropski uniji, s tem se treba pač sprijazniti, spet druge države pa vlagajo ogromno uh, truda v to, da se pridružijo Evropski uniji. Glede Turčije smo danes slišali že veliko, ampak mislim, da se moramo zares pogovoriti o tem, ali je prav, da Turčija še vedno ostane kandidatka. Se je prav, da na določenih področjih še vedno so drugima, naprimer migracije, ampak se, se s tem modelom sodelovanja ne strinjam, ampak eh, ga vsaj imamo. Nekako ne, ne bi pa smeli ogroziti posem našega sodelovanja. Turčija pa mislim, da nima, ne izvaja take politike, da bi lahko še naprej bila kandidatka za članstvo v Evropski uniji. Volitve junija bojo vredno pokopalo vsakošno upanje glede Turčije. Glede Črne gore smo opazili, da um, nadaljujejo po evropski poti. Srbija ne želi biti v istem svežnju kot ostali, tako da jih bomo morali ocenevati a, po svoje. To načelo regate. V Zahodnem Balkanu imamo e, zelo raznolike situacije, tako da je treba vsako državo obravnavati posebej. Komisija je povedala, da se jim zdi, da bi lahko tudi za Makedonijo prižgali zeleno luč. Skratka, tu mislim, da smo priča pozitivni spremembi, Balkan je konec koncev v Evropi, mislim, da. A, bomo morali temu nekako predvideti tudi v prihodnosti. Tako da moramo biti sicer pač zelo um, neomajni glede 23. in 24. poglavja, ampak uh, vsako državo članico pa bi morali, oziroma vsako državo Zahodnega Balkana pa bi morali obravnavati posebej. Najlepša hvala. Thank you, Fabio Castaldo. Hvala, Fabio Castaldo. Po koordinatorjih. In zdaj zdaj pridejo na vrsto poročevalci. Najprej dobi besedo poročeval za Srbijo, gospod David Makalic, to je dve minuti. Spoštovani Johannes, poskušal bom poskrbeti za to, da bo tole kar se da kratko. Sem prebral vsa poročila čez vikend in pozdravljam, da v poročilih jasno kažemo na to, da proces širitve temelji na ustoljenih kriterijih in pravilni pogojenosti. Najlepša hvala komisiji za to, ker brani ta načela. Strinjam se tudi z vami glede situacije v Srbiji. Črna Gora in Srbija sta ena za dve, pač izmed najbolj naprednih. Eh, držav in vlada v Beogradu je sprejela reforme, glede katerih je nedvomno, da so prinesle napredek. Ampak zlasti, kar zadeva vladvino pravo in pa uh, ključne uh, temeljne pravice, uh, to sta dve najpomembnejši področji za Srbijo. Pridružitvena pogajanja ne bodo nikoli nek cilj sam po sebi, ampak sta samo del širšega procesa modernizacije in reform. V tem kontekstu bi želel izpostaviti, kako pomemben je nadzor, ki ga izvaja parlament v Srbiji. In ne na zadnje želim pozdraviti inicijativo predsednika Vučiča, ki želi um, sprožiti interni, odnos glede od, in, interni dialog glede odnosov uh, Srbije in Kosova. Srbija in Kosovo se morate začeti bolj poglobljeno pogovarjati. In zadnji komentar Zdaj bom začel pripravljati tudi prvi osnutek poročila parlamenta a, glede Srbije. Trenutno se sekretarjatom AFETA še pogovarjamo o časovnici. Prvi osnutek bo verjetno predložen še pred poletjem na plenarnem zasedanju, pa verjetno a, to sprejmemo jeseni. To je vse z moje strani, dve minuti sem porabil, besedo pa dajem gospod Šlajn, ki je poročevalka za Albanijo. Dve minuti. Thanks, chair and, uh, Najlepša hvala, spoštovani komisar, kolegi in kolegice. Danes govorim v imenu Knuta Flajkenštana, ki je poročevalec eh, za um, Albanijo, ki ga danes ni. Pozdravljamo, da je komisija odprla pogajanja z Albanijo. Albanija si zares zasluži to pozitivno priporočilo. Država je začela izvajati celovito reformo pravosodja, ki vključuje tudi proces pregleda eh, pravosodja. Ta proces je šele v teku, ampak pozitivni učinki so že tu. Tudi kar zadeva druge ključne prioritete, jasno je, da bo napredek pri reformi pre pravosodja pomenil tudi velik napredek pri boju proti organiziranemu kriminalu in korupciji. Zato je zelo pomembno, da ta država ohrani uh, ta trenutni zagon, ki ga ima pri reformah. Reforme pravosodja se bodo nadaljevale v naslednjih letih. To je pač eh, dolgoročen proces. Ampak politična volja in pa volja nasploh odločenost, da so se spustili v te reforme, je velik argument, eh, zakaj je prav, da ima ta država evropske ambicije. Prav tako pa bi bile lahko te albanske izkušnje z to reformo koristne tudi za druge države v tej regiji. Komisija je pazljivo ocenila napredek pri vseh eh, prioriteta glede reform. In glede na vas napredek, ki je že bil dosežen, je zdaj še toliko bolj pomembno, da še eh, pospešimo ta reformni zagon. Mi se lahko samo strinjamo s priporočilom komisije glede a, eh, te polarizacije, politične polarizacije v državi. Prav je, da si se opazije, da, da, da, opo, da opozicija uh, Um, izvaja nadzor nad delom vlade v parlamentu. Ampak ključno je, da delajo skupaj glede reform, zato da država zdaj naredi korak naprej. Prav tako gre izpostaviti tudi, da Albanija v regiji igra konstruktivno vlogo, želi pozitivno prispevati k regionalnim inicijativam za razvoj, tudi kar zadeva berlinski proces in pri izboljšanju bilateralnih odnosov z eh, sosedami. Tako da bo to še vedno in vnaprej eh, ključno pomembno za želje te države. Najlepša hvala, gospa Šlajn, za te besede v imenu Knuta Frankensteina. Gospod Zelimovič je naslednji, ki bo govoril v imenu gospoda Vajgla, če drži. Ja, najlepša hvala. Gospod Vajgl bi želel v, naši, v imenu naše skupine povedati, da, pripo, da podpiramo priporočilo komisije svetu, da se začnejo pogajanja zelena luč za začetek pogajanj, bo spodbuda za Makedonijo, da se najdejo pač rešitve, ki so vzajemno eh, spremljive glede tega težave v zvezi z imenom z Grčijo. Prav tako pa bo to pomenilo, da bodo hitreje začeli izvajati prioritetne reforme. In to bo nekaj vrste zavezujoč okvir za, za naslednji prihe, napredek. Nova makedonska vlada uspešno vodi poste v državi, izboljšala je odnose s sosedami in eh, medetične odnose v Makedoniji in vzpostavila tudi neko kontrolo. Politična eh, oziroma eh, trenutna vlada je tudi bolj odprta za dialog z opozicijo in s civilno družbo. Prav tako eh, so na področju pravosodja izvedli ogromno reform, zdaj se bolj učinkovito borijo proti kriminalu in korupciji. Mislim, da si vlada zasluži pohvalo za to, ker je pripravljena pospešiti reforme, tudi kar zadeva svobode v medijih, pravice mašin in regionalno sodelovanje in tudi kar zadeva delujoče tržno gospodarstvo. Za nadaljno stabilizacijo politične situacije v Makedoniji Makedonije, bo treba vzpostaviti polno sodelovanje med vladajočo koalicijo in opozicijo v parlamentu, zato da bi se skupaj osredotočili na reforme, ki jih potrebuje država. Naš parlament bo z veseljem prispeval v tem procesu in poskušal zgraditi nek duh sodelovanja med različnimi um, političnimi silami v tej državi. V tej državi. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod Zelimovič. Naslednji poročevalec bo gospod Kogan, ki bo govoril o gospodu Preden za Bosno. Ampak glede na to, da ste prej govili, govorili minuto, minuto dlje, boste zdaj dobili minuto manj. Ja, najlepša hvala. Kar nekaj časa je minilo od sprejetja zadnjega širitvenega svežnja. Opažam, da se je vzdušje spremenilo. V Evropi smo zdaj bolj odprtega duha, kar zadeva Zahodni Balkan. Ugotovili smo, kako pomembno je, da, ta, da tem državam damo neko verodostojno perspektivo za pridružitev. In upam, da bo 2025 jasna perspektiva za vse te države pod pogojem, da resno izvajo vse reforme, ki so povezane z Evropsko unijo, zlasti kar zadeva uh, krepitev vladavine prava in temeljnih pravic. Prav tako se morajo odločno boriti proti korupciji nažalost je te še vedno ogromno v regiji in to mora biti prioritete. Kar zadeva bolj specifično Bosno in Hercegovino, tu v poročilu a, govorimo o tem, da, so, da se je tempo reform upočasnil zaradi političnih nesoglasij. Mislim, da bo ta ugotovitev morda pomenila, da bodo politiki v Bosni in Hercegovini zares premislili o tem, kaj delajo. Če bi želela Bosna in Hercegovina dobila, dobiti status države kandidatke in kmalo, bo oziroma se, se bo to zgodilo samo, če reforme pospešijo. Kljub temu, da je to volivno leto, so reforme, ki jih zahteva Evropska unija, nekaj, kar morajo še vedno izvajati. To mora biti še vedno njihov fokus. Strinjam se s poročilom glede tega, kako nujne so spremembe eh, volivne zakonodaje. Upam, da bodo hitro dobili kompromis in da, bodo, da bo prizadevanje EU ZDA tudi doprispevalo k tem. To pravi gospod Kristjan Predek, ki je poračevalec za Bosno in Hercegovino. Ja, najlepša hvala, odlično. Zdaj smo opravili s vodi delegaciji, poročevalci in soporočevalci. Zdaj bomo nadaljevali pač z ostalimi kolegi, ki so zainteresirani za razpravo glede širitve. Eh, na seznamu imam. Kanjete, Mr. Deli, Mr. Kovacev, Mr. Frunzulika, Mr. Mavridis, Mr. Freund, Ms. Valero, Mr. Mezerich and Mr. Hajigorgiou. Missed anyone? Oh, chairs of delegation. Uh, well, yeah. Naše vodi delegacije. Ampak kot rečeno, nisem uh, študiral matematike in razumem tega sistema. Pa ste že dobili besedo? A, glede na česa druge. Ok, potem lahko še enkrat. In še kdo, ki ima več funkcij in tem sestanku? Dobro, potem gospod Picula. Johannes, imaš do polnoči časa? Prav, ok. Predlagam torej sredeči sistem. Ta sestanek mora biti zaključen do sedme ure. Predlagam, da poskušamo hitro to izvesti, tako da bo komisar Han dobil besedo ob 27. tako da damo vsem govornikom besedo za minuto in pol. Gospa Zovko. Hvala, gospod predsednik, bom kar sedaj kratko. Hvala, komisar. Eno vprašanje imam, je pa zelo kratko. Tule sem. Vprašanje imam glede obravnave oziroma zaslišanja v ameriškem kongresu glede Bosne in Hercegovine. Zanima me, če komisija se pripravlja na to, da bo sistem upravljanja padel po oktobrskih volitvah v Bosni in Hercegovini. Bosanska stran je podala predloge, ki niso skladni z odločitvami njihovega ostanega sedišča. Njihov e, zunanje ministrstvo v ZDA so se nekako resignirali so mnenja, da se bo to zgodilo na takšen ali drugačen način. Tako da bi bilo zanimivo eh, slišati vas, kakšne ukrepe pripravljate za Bosno in Hercegovino po oktobrskih volitvah, če um, sistem v Bosni, sistem upravljanja ne bo več uh, deloval. Hvala, gospod Zovko. Gospod Picela, v drugi funkciji, ja, najlepša hvala, še par besed bi želel dodati, sam, zato ker sem uh, um, vod dveh delegacij za Bosno in Hercegovino, tako da bi želel dodati še par zadev. Prišlo je do ogromno zamud, kar zadeva Bosno in Hercegovino. Lani pa so potem predstavili ta vprašalnik in nažalost uh, eh, številni indikatori kažejo, da je država na samem dnu, kar zadeva napredek eh, do Evropske unije. Bosna in Hercegovina je v zgodni fazi reforme javne administracije, nekaj napredka so se že dosegli pri boju proti korupciji, izboljšali so a, pravosodni sistem in se, učin, in se borijo proti organiziranemu kralu, eh, organiziranemu kriminalu. Zaskrbljujoče pa je to, da obstaja kar ogromno grožen novinarjem. Bosna in Hercegovina pa ima tudi druge težave, nima med parlamentarnega sodelovanja. Nimamo dobrega sodelovanja med bosanskim parlamentom in evropskim parlamentom. Napredka letos ni bilo veliko, zato ker je to volivno leto in to dodatno uh, breme vsekakor uh, ni skladno s odločitvami njihovega ustavnega sedišča. In mislim, da se s temi koraki pravzaprav samo oddaljujejo od Evropske unije. Hvala, Danila Vicela, gospod Mezerič, ki zdaj tudi govori o drugi funkciji. Ja, um, ja, najlepša hvala. Zdaj pa govorim v imenu Igorja Šoltesa, ki ga danes z nami ni, je pa, je pa poročevalec za Kosovo. In izpostavlja sledeče, kot je komisija že ugotovila v svojem poročilu, je bil napredek za Kosovo počasnejši v tem obdobju, zato je pomembno, da vlada Kosova še naprej izvaja reforme, s katerimi so začeli in da se osredotoči zlasti na to, da reforme izvajajo v praksi, ne samo na papirju. Pomembno je nadaljevati boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu, prav tako pa je treba okrepiti prizadevanje v smeri neodvisnega pravosodnega sistema. Nekaj napredka so že dosegli eh, v zvezi s tem, naprimer, neodvisnost tožilcev in eh, sodnikov na Kosovo, ampak se strinjam s komisijo glede tega, da obstaja preveč političnega vpliva v pravosodni boj proti korupciji, se mora nadaljevati, pri tem pa se treba zavedati, da je to eden izmed glavnih kriterijev za potovanje brez vizumov. Eh, naj omenim tudi, Eh, zakon o razveljavitvi posebnih senatov, ki je še vedno zelo zaskrbljujoč. Mednarodno pravo je zelo pomembno in eh, ga je treba spoštovati zlasti, če želi Kosovo biti del in imeti eh, večjo vlogo v mednarodnih organizacijah. Zato, da bi zagotovili stabilnost v regiji, je nujno, da se, da se nadaljuje dialog med Beogradom in Prištino na miren način. In ne nazadnje je zelo pomembno izpostaviti tudi to, da je sektor energentov, ki se sooča številnimi izzivi in nažalost eh, tam ni bilo doseženega nikakršnega napredka, tudi ne na področju okolja. To sem dodal še sam in ne a, eh, gospod a, eh, Šoltes. Upam, da bo tudi prišlo do določenih sprememb pri tem postopku špicem kandidatov. Najlepša hvala. Nadaljevali bomo z Gue, gospod eh, Hadži Gogo. Eh? Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej naj izrazim upanje, da bodo pogajanja med Grčijo in Makedonijo nekaj, kar se bo končalo, razpletlo pozitivno, kar bo zelo koristno tako za obe državi kot za Evropsko unijo. Glede Turčije pa lahko povem sledeče. Mislim, da se vsi v Evropski uniji zavedamo, kaj se dogaja v Turčiji. Ampak eh, na zelo malo evropskih držav ima to nek neposreden vpliv, zato tudi ne izvajo nekega neposrednega pritiska. Od nas odnosi, od nasi, na, naši odnosi z Turčijo so več let že v nekem limbu, nejasni so. Komisar Han točno pozna situacijo, to je že njegovo deveto leto v komisiji in ve, da naša politika s Turčijo ni uspešna. Naši politični ukrepi, ki jih sprejemajo, naprimer resolucije, sklepi in tako naprej, so se izkazali za neuspešne. Vse je stalo samo na papirju. Ponavljam, ene in iste zadeve, kar je utrujajoče, ampak kljub vsemu bi izpostavil sledeče. V Turčiji je v zaporu tam okoli 600 triletnih otrok. Pred kratkim so zaprli žensko z njenim triletnim otrokom. In več kot 600 tovrstnih otrok je trenutno v turških zaporih. Če lahko dobim še 30 sekund, gospod ta, predsednik. Tu omenjamo tudi to, da bi podprli turška prizadevanja za to, da bi a, razrešili ciprsko situacijo. Tudi, če komisija verjame, da bo to uspešno, ne smemo kar tako pozabiti na 40 let okupacije Turčije. To bo vplivalo na vse, na celotno situacijo. Hvala lepa. Nadaljujemo, gospa Kanita, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. V celoti podpiram eh, ta svežen razširitev ki nadaljuje z pogajanji za pristop k Evropski uniji pri nadaljnih balkanskih državah. Gre za prve nadaljne pogovore v skoraj petih letih in zato gre za izjemno pomembna pogajanja za vse države Zahodnega Balkana. Upam, da bo Evropski svet junija dal zelen luč za začetek teh pogovorov. Po mojem mnenju bo ta postopek ključen pri odpiranju eh, rešitev za vprašanja, ki so še odprta v tej regiji, ko gre za naprimer organizirani zločin, korupcijo in eh, mejne spore. Na tak način se bodo izboljšali odnosi z balkanskimi državami. Predlog komisije bo okrepil našo skupno možnost, eh, da smo bolj odporni na eh, ruska posredovanje in zaščitimo naše legitimne interese v državah Zahodnega Balkana. Ta rok 2025, ko naj bi prve zahodno-balkanske države ali pa celo vse kandidatne države zaključile pogajanja in pristopile Evropske unije, je odlična perspektiva. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Kaljente. Gospod Fonzulika, izvolite. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar, spoštovani kolegi. Trenutno imamo edinstveno priložnost. Namreč kar šest držav članice imajo dobre izkušnje oziroma veliko znanja o Zahodnem Balkanu in te države bodo prevzele predsedovanje Evropskemu svetu. Gre za Bolgarijo, um, Avstrijo in potem kasneje tudi Nemčija in Finska. To je odlična situacija, ampak moje vprašanje je, kaj gospod komisar eh, pričakujete od vrha v Sofiji, pa tudi od eh, zadnjega vrha v Londonu. Namreč eh, to ime Bivša Jugoslavijska republika Makedonija je še vedno ključnega pomena, ko govorimo o uspehu in prihodnosti eh, zahodobalkanskih držav. Mislim, da bo potreben referendum v Makedoniji, namreč eh, vprašanje je ime te države, ki je problematično tudi za Grčijo predvsem glede na to, kdo sestavlja koalicijo v grški vladi skupaj za Siriza. Če se ne bo rešilo vprašanje imena države, potem to ne bo kredibilen razširitveni postopek in to bo spodbijalo kredibilnost ne samo te regije, ampak celotne Evropske unije. Torej, to je zelo pomembno. Zastavlja pa se tudi vprašanje spora med eh, Srbijo in Kosovom. Ampak, kot rečeno, prvi dve državi, ki bosta eh, pristopili, bosta vzor drugim. In zato mora Evropska unija uporabiti vsa urodja, zato da se to odprto vprašanje končno razreši. Najlepša hvala. Hvala. Gospa Valero, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Imam vprašanje za gospoda Hana, kar se tiče Turčije. O Turčiji niste povedali veliko. Dejali ste, da se Turčija odmika od Evropske unije, ampak da smo še vedno za njih pomembni partnerji. Zanima me naslednje, ali je to odgovor Evropske komisije o pridružitvenih pogajanjih z Turčijo, ali to pomeni, da so ti pogovori zaključeni po mnenju komisije ali ne. Kako? Zanima me tudi, o kakšnem partnerstvu je sedaj govora, kaj bo naslednji korak. Če si ogledamo poročilo, vidimo, da na različnih področjih piše, da smo še v začetni fazi, da je bil dosežen nizek napredek, da, torej, da so v Turčiji slabo pripravljeni, srednje dobro pripravljeni ali kaj takšnega. Uh, le redko kje piše, da je Turčija dobro pripravljena ali kaj podobnega. Zanima me torej, kaj lahko pričakujemo od naslednjega poročila o Turčiji, ali takšno poročilo sploh bo pripravljeno, ali pa boste popolnoma prekinili vsa, uh, vse, kar vlagamo v te pogovore. Hvala. Najlepša hvala, gospod Valero, gospod Kovačev, izvolite. Thank you, chair. Hvala, gospod predsednik. Najprej bi se zahvalil gospodu komisarju za vstrud, ki ga vlaga v to regijo in v to, da se tam uveljavlja evropska perspektiva. Zanima me, kakšno je vaše razumevanje grških stališč. Namreč slišali smo nekaj eh, signalov glede tega, da se lahko začnejo eh, pridružitveni pogovori, ne pa tudi pristopno pogajanje k NATO-u. Komisija se je odločila, da začne eh, z pogovori in eh, k malu se bo tudi tukaj nekaj zgodilo. Pa še nekaj glede vrha v Sofiji. Tudi mnogi kolegi so povedali, da potrebujemo močen politični signal. Ne samo tistim, ki živijo v tej regiji, ampak eh, globalno. Podati moramo jasen signal, da gre za regijo, ki se nahaja v Evropi in Evropi nekje drugi. Torej upam sem, da bomo imeli tukaj izjavo vseh držav, pa sedaj pet držav članic ne želi hm, podpisati tega sklepa in upam, da bodo še spremenili svoje mnenje, da bi lahko poslali res eh, jasen signal. Izjemno pomembno je, da bo tukaj zelo močen, jasen politični signal. Vem, da komisija tukaj je res vlaga vse trude v to, tudi gospa Morgerini, ampak morda bi lahko v teh zadnjih tednih storili še nekaj več. Hvala. Najlepša hvala. Mavri, eh, gospod Mavrides, izvolite. You, hvala, gospod predsednik. Mislim, da je kolega poenostavil to, kar sem želel povedati. Namreč eh, v celoti se strinjam s tem, kar je povedal. Odlično je to, da je komisar povedal, da napredujemo ali pa da se vsaj zdi, da napredujemo pri Zahodnjem Balkanu, da je torej njihova prihodnost v Evropski uniji. Ampak prejšnji teden je gospod Juncker ali pa gospa Mogherini, ne spomnim se, podal eh, komentar glede tega, da nekatere druge države, kot so naprimer Rusija in Turčija, tudi začele posredovati v tej regiji in izvajajo svoj vpliv na te države. Zanima me, ali smo torej prepozni in kako lahko to spremenimo. Kar pa se tiče Turčije, naslednje. Imam zelo preprosto vprašanje. Gospod komisar, Ali mislite, da imajo v Turčiji neodvisno pravosodje? In ali se vam zdi, da lahko državi, kot je Turčija pod eh, vodstvom Erdogana, rečemo, da je ključna strateška partnerica, ko gre za eh, sporazum, z, eh, za sporazum glede beguncev, sploh, ko so oni sami sedaj ustvarili na tisoče in tičo, tisoče beguncev, govorim seveda o situaciji v Afrinu. Včasih uporabljamo diplomatski jezik, ampak včasih moramo tudi reči dovolj je dovolj. Thank you. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Andrdeli. Najlepša hvala, gospod predsednik. Pozdravljam poročilo, ampak eh, namesto, da bi to analiziral, bi rad pokomentiral oziroma prosil za komentar strani komisarja glede komentarjev eh, predsednika Makrona na plenarnem zasedanju prejšnji teden glede razširitve. Glede na določeno stopnjo razočaranja pri politikih in nasplošno v eh, tej regiji, mislim, da je bil to korak nazaj nekako se je situacija ponovno vrnila v leto 2014. Določeni kolegi so omenjali kredibilnost naše zaveze glede postopka razširitve. Po mojem mnenju je prav to ključno naša kredibilnost, je prejšnji teden doživela hud udarec. Takšna izjava francoskega predsednika, ki jo je podal samo dva meseca pred tem, ko je komisija predstavila svojo strategijo in potem, če slišim, kako se na tem področju trudi bolgarsko predsedstvo in druge države članice, ki, pod, eh, ki podpirajo razširitev, to je problematično. Seveda je potrebno omeniti tudi eh, vse delo, ki poteka v Evropskem parlamentu. Želimo si zaključiti. Želimo si, da bi te države zaključile eh, določene reforme, preden bodo vstopile v Evropsko unijo, ampak upoštevati moramo tudi varnostne potrebe Evropske unije in geopolitično situacijo tam. Zanima me torej vaš komentar. Hvala. You, Hvala lepa, gospod Deli. Sedaj pa še zadnji govorec, gospod Freund, izvolite. Uh, certainly not least. Yes, thank you. I shouldn't have said that. Uh, Thank you very much. Najlepša hvala. Vrnil bi se k temu, kar je povedal gospod eh, Franzulica. Torej, kar se tiče pozitivnih rezultatov, ki jih lahko pričakujemo od eh, naslednjih predsedstev Evropskemu svetu. Sam eh, bi tukaj rad opozoril, da bo situacija pri predsedovanju Avstrije morda drugačna. Avstrija se bo sredotočala na subsidijarnost in eh, Brexit. To bodo prioritete evropskega predsedstva. Nisem slišal, da bi govorili o Zahodnem Balkanu. Prav zato me zanima, gospod komisar, ali ste vi slišali kaj o tem, govorili ste gotovo z evropskim premijejem in zanima me, ali ste poskušali vplivati na avstrijsko vlado, da bi dala večji povdarek vprašanju Zahodnega Balkana. Gre namreč za vprašanje, ki je izjemno pomembno tudi za Avstrijo, glede na eh, njihovo zgodovino, ki je vedno imela zelo dobre odnose z tem delom Evrope. Hvala lepa. Ima še kdo eh, željo spregovoriti? Zgleda, da ne. Izvolite, gospod komisar. Odgovorite lahko eh, na Toliko vprašanj, kot bo mogoče. Hvala. Najlepša hvala, jaz združil bom ta vprašanja, najprej kar se tiče Turčije. Mislim, da imamo vsi enako razumevanje situacije. Poznate tudi stališča držav članic. Kolikor vem, je samo ena država članica jasno eh, izrazila mnenje, da želi prekiniti pristopna pogajanja, vse druge države pa podpirajo to, da pustimo odprta vrata tukaj. So nas pa države članice pozvale, tako kot vi, da spremenimo eh, naše financiranje, torej kar se tiče predpristopnih sredstev. V naši umestni oceni smo bili bolj ambiciozni, kot pa druga dva so zakonodajalca. Če si ogledam predlog, ki je bil sprejet, je šlo za 100 milijonov, potem plus 75 za to rezervo. To je bila odločitev parlamenta in sveta. Prav zato mislim, da ni dobro, da, se, da začnemo tekmovati, kdo bo zmanjšal sredstva bolj. Smiselno bi bilo, da preoblikujemo naše odnose z Turčijo. Situacija je precej očitna. Prišli smo do nekakšne mrtve točke pri teh pogajanjih. Ko pravim, da je Turčija naša soseda in ključna strateška partnerica, mislim, da je to zaradi njihove. Uh, lege čisto očitno. Torej, ko gre za geostrateški položaj, za eh, ljudi, ki prehajajo tam v Evropsko unijo in tako naprej. Očitno je, da imamo mi tukaj določene interese. Gospodarska situacija v Turčiji je. Eh, slabša in slabša in to gotovo ni v našem interesu. Če bo Turčija nestabilna tudi v ekonomskem in finančnem smislu, bo to za nas slabo. Namreč v takem primeru bo Turčija postala grožnja. Prav zato predlagamo, da če bo politična klima temu primerna, da bi pridobili mandat za to, da okrepimo in posodobimo carinsko unijo. Obstajajo jasni dokazi za to, da je v interesu obojih, tako Evropske unije in njenih držav članic, kot tudi Turčije, da izboljšamo in okrepimo carinsko unijo. Ampak volitve in še posebej volilna kampanja v Turčiji, pa tudi izven Turčije, upam, da ne bodo privedle do nadaljnih trenj in eh, težav v odnosih med evropskimi državami in Turčijo. Vse je odvisno od tega, kako bo predsednik Erdogan ter njegovi eh, zavezniki vodili to volilno kampanjo. V zadnjih mesecih smo bili priča določenim dogodkom, ki bi nam lahko pomagali pri bolj racionalnih odnosih v prihodnosti. Seveda se naša mnenja še razhajajo. Bili smo zelo kritični, kar se tiče razvoja dogodkov na področju človekovih pravic, pa tudi, ko gre za upravljanje mnenja in tako naprej. Tukaj smo jasno podali svoje mnenje in to bomo storili tudi v prihodnosti. Po drugi strani pa moramo priznati tudi dejstvo, da Turčija, tako kot druge države, predstavlja našega, našo pomembno sosedo. Prav zato moramo to upoštevati pri vseh naših politikah. Svet je zato tudi sprejel svojo odločitev. Sedaj pa še glede drugih držav. Če se najprej posvetim vprašanju imena, prepričan sem, da bomo v naslednjih tednih dosegli rešitev tukaj. To bo rešitev, s katero bomo začeli pot pogajanj z bivšo Jugoslovansko republiko Makedonijo. Mislim, da ste vsi izpostavili, kako pomembno je to za državo, za makedonsko družbo, pa tudi za celotno regijo. Enako seveda velja tudi za Albanijo. Potem Kosovo. Seveda obstajajo določeni dogodki, ki niso najbolj pozitivni. Tukaj naj omenim, na primer, izročitev šestih eh, državljanov v Turčijo, ko so v Kosovo ignorirali določena pravila vladavine prava. Ali pa to, da je kosovski parlament sprejel določene zakonodajne določbe glede demarkacije Vse to so dokazi, da se Kosovo usmerja uh, na tak način. In mi smo jasno povedali, da ne bomo sprejeli držav, ki nimajo razrešenih mejnih uh, sporov. Kosovarji so že od začetka povedali, da je to vprašanje, ki služi interesom Srbije, ampak sedaj je to postalo v interesu obojih, da pridobimo pravno zavezujoč dogovor. Na tak način bi namreč eh, izboljšali položaj obeh držav in mislim, da so to razumele, razumela vsa glavna mesta v tej regiji. Potem Bosna in Hercegovina, ne bi rad špekuliral glede tega, kaj se bo zgodilo, če eh, volitve ne potekajo na tak način, kot bi morale. To, da v Bosni in Hercegovini ne bi imeli volitev ali pa da te volitve ne bi potekale na mednarodno priznan način, bi seveda negativno vplivalo na to državo. Mi smo storili vse, da bi omogočili sprejetje nekega sporazuma, da bi dosegli dogovor. Je pa zelo pomembno, da vsi ključni politični akteri v tej državi razumejo, da imajo svojo odgovornost. Če si ogledamo javnomnenske raziskave ali pa če se pogovarjamo z ljudmi v tej državi, predvsem mladimi ali pa tudi drugimi državljani Bosne in Hercegovine, ki živijo povsod po Evropi, no, ti mi vedno povedo, da naj jih podpiramo pri njihovi evropski perspektivi. V tej državi obstaja veliko želje po evropski perspektivi, skrbi jih, da bodo zaostali za drugimi državami v regiji. Prav zato potrebujemo skupno razumevanje glede tega, kako najti skupne rešitve. Razumeti pa moramo tudi različne interese posameznih etničnih skupin v tej državi. Po drugi strani pa gre tukaj za skupno vizijo, za nacionalni cilj, da bi našli rešitev usmerjena v Evropo za Bosno in Hercegovino mi tukaj eh, pomagamo, ampak ključni akteri, kot rečeno, morajo narediti svoj prispevek. Z veseljem pa bi bil tudi eh, bolj udeležen pri takšnih postopkih, če bo tukaj eh, kak znak za to, da posamezni akteri vidijo tukaj neko skupno vizijo in ne da samo poskušajo to ali ono. Potem glede avstrijskega predsedstva. Mislim, da je Zahodni Balkan vsekakor eno izmed glavnih področji, kjer bodo aktivni. Jaz sem to slišal in sem tudi bral o tem. Tudi na Ministrstvo za zunanje zadeve v Avstriji eh, so mi povedali, da želijo imeti skupne obiske v tej regiji, skupne dejavnosti, tako da mislim, da so zelo zauzeti za to regijo. Tudi eh, hrvaško predsedovanje, finsko predsedovanje in kasneje bodo gotovo prevzeli svojo vlogo, ko gre za oblikovanje te regije. Mislim, da bo to pozitiven učinek na celotno zadevo. Kakorkoli že, trenutno se osredotočamo na konkretne rezultate, kot smo to storili tudi pri vzhodnem partnerstvu. Na tak način podpiramo evropsko perspektivo posameznih držav v tej regiji. Namreč, če ne bomo napredovali v skupnem evropskem gospodarskem prostoru, omogočili boljšo povezljivost, ne samo kar se tiče železnic in avtocest, ampak tudi kar se tiče energetike in digitalnega aspekta, potem eh, to ne bo podpiralo naših eh, nadaljnih prizadevanj za evropsko pot teh držav. Spodbuditi moramo namreč tudi gospodarski razvoj regije. In tukaj vidimo velike pomankljivosti, pa tudi ogromno potencijala, ki ga še ni nihče izkoristil. Prepričan sem, da nisem edini, ki to vidi. Namreč eh, vzpodbuditev gospodarstva pomaga tudi pri napredovanju na področju vladavine prava. Odpraviti moramo pomankljivosti in ravno zaradi tega radi govorimo o celotnem postopku, ne samo o pogajanjih. Želimo si eh, prikaz dolgoletnih rezultatov in eh, svoje sodelavce sem prosil, da se posvetijo delovanju sodišč na prvi in drugi stopnji. Ustavna sodišča so seveda pomembna zato, da dajajo smernice glede tega, kako oceniti določene situacije, določene primere in tako naprej. Ustvarjajo nekakšne standarde na področju pravosodja. Ampak sodišče na prvi in drugi stopnji so tiste, s katerimi v stik prihajajo državljani. Le malo sodnih primerov namreč pride do ustavnega sodišča. Prav zato je potrebno kakovost pravosodja, njegovo neodvisnost in eh, transparentnost preveriti na ravni sodišč prve in druge stopnje. Temu se bomo torej nasplošno gledano bolj posvetili pri naslednjem koraku. Razmišljali bomo o možni decentralizaciji ter o kakovosti lokalnih ter eh, regionalnih oblasti. To je drugo vprašanje, kateremu bi se radi bolj podrobno posvetili v prihodnosti. Mnogi poslovneži v tej regiji, pa tudi izven nje, mi poročajo o korupciji, ki se pojavlja predvsem na lokalni in regionalni ravni. Če želimo torej izboljšati ugled teh držav, moramo spremeniti situacijo na terenu. Prav zaradi tega bomo posvetili več pozornosti omenjenim aspektom. Potem Srbija. Mi smo pripravili našo oceno. Po mojem mnenju je Ser Srbija vsekakor ključni akter v tej regiji. Srbski predsednik in njegova koalicija opravljajo odlično delo, kar se tiče eh, dialoga. K temu so zelo pogumno pristopili, vzpostavljajo interni dialog in eh, se tudi odzivajo bolj premišljeno, kot eh, je bilo temu v preteklosti. To pa seveda ne pomeni, da bomo spregledali še obstoječe pomankljivosti na področju vladavine prava v tej državi. Dogovorili smo se glede eh, skupnih rezultatov. Poleg tega čakamo na to, da bodo zaključili določene rezultate, glede določene cilje, glede katerih smo se strinjali, da jih morajo doseči do konca leta 2016. Sedaj smo v letu 2018 in še vedno čakamo na nje. Prav zato je pomembno, da morajo tudi v Srbiji razumeti, da morajo zaključiti s tem. Torej, doseči morajo rezultate na obeh področjih. Ni dovolj, da so odlični na enem področju, na drugih področjih pa uh, zaostajajo. Tako in če se sedaj posvetim zadnji točki, odziv na to, kar je povedal predsednik Macron v svojem govoru. Mislim, da je to dober primer in tudi dokaz tega, kako pomembna je naša strategija omenjali smo samo en datum. Poleg tega smo vedno povedali, da je to 2025 samo indikativni datum. To je seveda povzročilo določene odzive. In vsi v tej regiji in izven te regije so doživeli, da je situacija postala bolj konkretna. Do sedaj je bilo to seveda neproblematično obljubljali smo jim evropsko perspektivo, ampak eh, to se nikomu ni zdelo zelo realistično. Sedaj pa je to postalo zelo realno, zelo konkretno. In razumeti moramo določene pomisleke, prav zaradi tega tudi vedno pravim, da je ta datum povzročil pozitivni pritisk na vseh stranih. V regiji je to pritisk za to, da pospešijo svoje delo, da dosežejo svoje rezultate. Namreč državljani tam sedaj vedo, da lahko nekaj dosežejo, če bodo vodilni v njihovi državi držali svoje obljube. Pa tudi pozitivni pritisk na naše države članice. Obstajajo določeni razumljivi pomisleki, ki Namreč razmisliti moramo o tem, kako lahko izboljšamo naše postopke, naše interne postopke za sprejemanje odločitev. Postati moramo bolj proaktivni in manj reaktivni. Prav zato bo komisija tudi pripravila, verjetno letos v jeseni, predlog, kjer bomo omenjali področja, kjer se lahko Evropska unija premakne od eh, soglasnega odločanja k odločanju z večino. Na tak način bomo lahko postali bolj proaktivni, ter bomo lahko usmerjali postopke, vplivali na njih, ter se odločali o njih na tak način, kot bi eh, to želeli, da bi se odločitve sprejemale tako na regionalni, lokalni ravni, kot tudi eh, globalno. Razumljivo je torej, da takšna interna razprava povzroči razmisleke. Ne strinjam se z predsednikom Makronom, namreč mislim, da je potrebno te postopke voditi usporedno. Ne bi bilo smiselno, da čakamo leta in leta, dokler se mi ne bomo nečesa dogovorili, šele potem pa bomo nadaljevali z postopkom pogajanj in tako naprej. Ne, prav obratno mislim. Tudi mi smo potrebovali ta pozitivni pritisk, da začnemo razmišljati o tem, kakšna je naša notranja organizacija, kako sprejemamo odločitve, kje lahko svoje postopke izboljšamo in mislim, da je postalo zelo jasno, da obstaja veliko prostora za izboljšave. Po mojem mnenju torej moramo odgovoriti na ta vprašanje. Tako in sedaj, če zaključim oziroma povzamem. Spomniti se moramo tudi na to in upoštevati, da če morajo napredovati naši partnerji, moramo potem tudi mi zagotoviti to, kar smo obljubili. To, je ključni del naše kredibilnosti kot Evropske unije. Mi vihtimo predvsem mehko moč in naša največja prednost je prav naša kredibilnost. Ta je vedno znova ogrožena in v tem konkretnem primeru še sploh. Prav zato vas vse pozivam, da v svoji vlogi evropskih poslancev začnete z takšno razpravo pri vas doma. Namreč izjemno pomembno je, da se takšna razprava izvede. Verjetno bo namreč predpogoj za kakršno koli širitev, da to obravnavamo. Mislim, da morata ta dva postopka potekati usporedno. Še enkrat torej najlepša hvala vsem skupaj za vaš interes, pa tudi za podporo, ki ste jo izrazili. Vem, da vas je mnogo zelo aktivnih, ko gre za različne države Zahodnega Balkana. Naj še enkrat ponovim, da bom izjemno vesel, če bo Evropski parlament odprl svoj urad, svoje predstavništvo v teh državah Zahodnega Balkana in bodo te države na nek način pripravljali na parlamentarne postopke in parlamentarno delo. To je namreč eden izmed ključnih kriterijev za članstvo Evropske unije v prihodnosti. Najlepša hvala. Hvala, Johannes. Tako, spoštovani kolegi, preden vsi eh, zapustite sejno dvorano, naj podam zadnji komentar. In sicer povezan za dogodki prejšnji teden v Strasburu. Jasno naj povem, da komisar Han ni tisti, ki se odloča o dnevnem redu, sestankov kolegija, drugi se odločajo o tem dnevnem redu. Jaz na začetku nisem bil prepričan, da je dobro, da, raz, da poročilo o razširitvi predstavimo v Strasburu. Če se strinjate s tem, bi jaz poslal dopis predsedniku Junkerju in mu že sedaj napisal, da prosim, da se naslednja predstavitev, naslednja predstavitev poročila o razširitvi obravnava v Bruslju. Tokrat je um, govoril Macron predolgo, ampak ne vemo, kdo bo aprila 2019 govoril predolgo in potem ne bomo imeli časa. Torej, smiselno bi bilo, da najdemo datum, ko bomo to obravnavali v Bruslju in to jim moramo jasno povedati. Zahvaljujem se komisarju Hanu, da je prišel danes v naš odbor. Mislim, da smo imeli odlično izmenjavo mnen in na tak način lahko začnemo tudi za delom na poročilih Evropskega parlamenta. Skupaj lahko pomagamo pri tem, da bo razširitev uspešna. Najlepša hvala, zaključujem sestanek.